Guten Morgen, liebe Kollegen. Dobro jutro, spoštovane kolegice in kolegi. Wir sind jetzt noch nicht ähm, in voller Besetzung hier. Ni nas še vseh, da bi se lahko pogovorili o vsem. To je prvič in tudi zadnjič, da imamo sporedno sestanek z odborom za proračun, vendar pa mislim, da je tudi zelo veliko poslancev, članov našega odbora, pa niso člani odbora za proračun, da torej tudi ne bodo tam in ali pa niso nujno potrebno navzoči tam, tako da bi morda vseeno še kdo lahko prišel. Začeli bomo točno, ker bo naš poročevalec na voljo do 11, potem pa nas mora zapustiti videli bomo, kako bo tekla naša razprava in potem bomo videli, ali bomo takrat tudi lahko potem začeli z našo lasno razpravo. Bomo videli, prožni smo, hitri. To je odbor sure in to je naša vrednota. Tako, sedaj pa samo eno sporočilo. Vse ostalo bom storila potem, ko bomo končali z našo razpravo. Vse, kar je še potrebno povedati, kar se strukture naše razprave tiče. Veste, da imamo približno tisoč 1100 predlogov sprememb. Sveda se ne moremo podrobno pogovarjati o vseh, o vsakem posameznem. Poskušali pa bomo razpravo nekoliko strukturirati in razdeliti v tri dele. S koordinatorji smo se že dogovorili, da bo struktura poročila ostala taka, kot je torej šest velikih delov, šestimi naslovi bi naj ostali taki, kot so tako, da bomo se razpravljali o predlogih sprememb po treh delih. In sicer seveda bo poročevalec podal splošni uvod in splošne pripombe. Potem pa bomo začeli s prvim delom poročila. Namreč z izzivi in našimi prednostnimi nalogami. To poročilo je to prvi del do tretjega dela. V drugem delu, v drugem delu razprave bomo razpravljali o našem četrtem delu, ko gre za strukturo, organizacijo finančne perspektive finančnega okvira. Potem peti del, pa bo tretji del naše razprave, ko bo šlo za to, da bomo spostavili povezavo med prihodki in izdatki. Torej, torej poskrbeli bomo za obseg naše ga naslednjega finančnega okvira in tudi za naše prihodke. Tako, sedaj pa prosim poročevalca, da nas uvede na splošno v to poročilo. Pet minut, potem pa krok političnih skupin pri treh ostalih delih, pa bomo torej boste imeli možnost pregovoriti tudi ostali in sicer nam ne bo uspelo. Prosim, Salvador. Hvala lepa, gospa predsednica. Seveda, prožen sem. Ob enajstih moram torej oditi. Sestanka tako je bilo predvideno, sedaj pa se je to spremenilo. Spremenil sem svoje načrte in lahko ostanem. vsi govorniki in poročavci v senci bodo torej lahko povedali svoje mnenje. Pri splošnih pripombah bi rad spomnil na to, da je poročilo odbora Sure politična izjava Evropskega parlamenta o naslednji finančni perspektivi. To pomeni, da je potrebno zagotoviti pripravljenost na kompromis prek vseh političnih skupin. 500 glasov je potrebnih, to sem že večkrat dejal. Ne gre za to, da bi bil nadud. 500 glasov bi pomenilo večinsko soglasje v parlamentu in to se lahko potem zrcali tudi v predlogu komisije, pa tudi v naslednja pogajanja o večletnem finančnem okviru, ki se bodo začela jeseni. 1093 predlogov sprememb smo dobili. Večina ni radikalnih sprememb poročila, temveč ga zgolj izboljšujejo. Torej, ne gre za nasprotna stališča mojemu, v večini točk lahko dosežemo dogovor. Način, kako so delovale politične skupine, se mi je zdel zelo dober. Najprej so v političnih skupinah samih iskali dogovor, potem pa so poslali meni predloge sprememb v svežnju iz različnih političnih skupin, kar mi je dovolilo pripraviti prvi krok kompromisnih predlogov sprememb. To seveda tudi olajša združevanje različnih političnih stališč o tem poročilu. Potem pa imamo nekaj predlogov sprememb, ki so prišli strani poslancev, ki niso v našem odboru. Delno so tudi zelo podrobni, gre za konkretne točke in teže jih je vključiti v poročilo. Poročilo ni razlaga prihodnosti različnih politik v EU, če bi delovali tako, bi se omešavali v pristojnosti drugih parlamentarnih odborov in to gotovo ne bi bil dober presedan. Zato bi se torej rad omejil resnično samo na proračunske osebine, podrobnosti pa bi prepustil pristojnim odborom. Naj še enkrat izpostavim, da naj ne bi presegel 150 odstavkov. Če bi se to zgodilo, bi to bilo protiproduktivno. Vem, da je bilo zelo veliko predlogov spremem podanih, vendar pa računam s tem, da bodo politične skupine in eh, člani obora Sure dovolj prožni, da bo možno se držati teh 150 odstavkov. Obdržal bi rad tudi strukturo poročila, kot jo imamo. Kot je predsednica dejala, je sekretar pripravil prečiščeno verzijo tako da se lahko držimo, držimo finančnega okvira, ki smo ga tudi sprejeli. Kot sem dejal, zelo veliko kompromisnih predlogov sprememb bom pripravil, ker bom poskušal zajeti različna stališča posameznih političnih skupin. Prvo oceno predlogov sprememb različnih političnih skupin smo že upravili. Zaključek je sledeč pri večini točk vlada široko soglasje. Sicer pri nekaterih točkah ne bomo dosegli soglasja, o tem moramo še razpravljati, vendar pa gospa predsednica, poskušal bom točke, o katerih govorimo in o katerih bomo glasovali 25. maja v odboru, tudi združiti. Torej upam, da bom tako tudi spomnil želje večine političnih skupin. Hvala lepa. Hvala lepa. Koordinatora ELS nimamo, tako da začnemo kar s koordinatorjem S in D. Prosim. Joran. Ne? Ivajlo, prosim. Yeah. Ja. Ich gehe auch glatt über zum Karl, also das ist kein Problem. Uh, we, we, we were not quite uh, prepared for this discussion. We thought that we should now have a discussion on the... the... Nismo bili pripravljeni na to razpravo. Mislili smo, da bomo govorili o političnih prednostnih nalogah in izzivih. Je to to? Ne? Okay. Ne, sedaj gre za splošne pripombe. Potem bom podal splošno pripombo in Ivajlo bo prevzel naslednji krok. Torej, splošna pripomba. Ne želimo si spreminjati strukture poročila. Lahko bi imeli različna mnenja o strukturi, vendar pa mislim, da bi bilo nerazumno poskušati spreminjati strukturo. Struktura je, kar je. Vsi predlogi sprememb so bili podani na podlagi te strukture in zelo nepraktično bi bilo spreminjati strukturo poročila. S tem smo zadovoljni. Najpomembnejši del za nas pa je, da bomo od zdaj naprej do plenarnega zasedanja organizirali delo tako, da bo mogoče da bodo v političnih skupinah imeli ustrezno razpravo o kompromisih. S Salvadorom sem se že pogovarjal o tem in povedali smo mu, da je za nas ključnega pomena, da bi imeli do 2. maja predloge kompromisov, kajti 3. in 4. maja bomo imeli interne sestanke in resnično bomo potem potrebovali do končnega glasovanja v odboru čas, da razpravljamo o teh kompromisih. Če sem prav razumel, je Salvador pripravljen spoštovati to zahtevo naše skupine in v tem primeru bomo zelo zadovoljni. Strinjam se z njim. Poskušati moramo najti široko soglasje glede nekaterih najpomembnejših vprašanj. Seveda se ne bomo strinjali vsem, vendar pa biti moramo odločni pogajalec s svetom. In tako samo pripravljamo naslednje faze. Največji izziv bo, ko se bomo sestajali s svetom in bomo skušali najti metodo za upredelitev dialoga s svetom čeprav gre samo za postopek soglasja. To bo največji izziv. Če bomo razdaljeni v Evropskem parlamentu, bomo, verjetno, bomo seveda imeli veliko večje težave pri iskanju rešitev v dialogu s svetom. Strinjam se torej z njim, potrebno je pripraviti kompromise, dobre kompromise in najti široko soglasje. Seveda pa obstaja omejitev, določeni pogoji in določene vrednote, ki se jim ne moremo odreči. Če pa se bo ta rok spoštoval, smo zadovoljni s predlogi. Poročevalca. Karl. Hvala lepa, Karl. Uh, uh Hvala lepa, gospod predsednica. Najprej, kar se metode za prihodnost tiče, prihodne delo, mislim, da se veselimo kompromisnih predlogov. To je tudi edini razlog, zakaj smo se lotili tako velikega števila predlogov sprememb. Osredotočamo se na predloge sprememb naše politične skupine. Vse skupaj smo skrčili na 30 odstotkov prvotnih predlogov sprememb. Seveda pa je še vedno predlogov sprememb zelo veliko. In zato bomo pač morali tako nadaljevati. Kar se strukture tiče, edina zadeva, ki bi jo želeli spremeniti, je, da bi radi začeli s financiranjem proračuna. Z drugimi besedami, radi bi si ogledali lastne vire. Domnevam, da je to še predmet široke podpore v parlamentu. Poleg tega, razen tega, pa se mi zdi, da struktura ni najbolj pomembna. Sedaj je najpomembnejše politično sporočilo, ki ga bomo poslali javnosti, pa seveda tudi svetu in komisiji, kar se naših prednostnih nalog tiče. Dovolite mi tudi, da izpostavim to, kar sem dal že na našem zadnjem sestanku v Strasburu. Po tem, ko sem prebral predloge sprememb, seveda ne čisto vsakega, gledal sem si tudi lastne, smo pred izzivom, ko ne vem, če lahko govorimo o prednostnih nalogah. To, kar imamo sedaj, predstavlja zelo veliko prednostnih nalog. Vse je prednostna naloga. Vem, da to vedno ponavljam. Nimamo negativnih prednostnih nalog in sedaj je kar vse že prednostno. Ne pravim, da je to napak. Če bi res bile prednostne naloge takšne kot so, bi proračun zrasel za 20, 30, 40 odstotkov. Mislim, da to ni verodostojno. To je največji izziv, s katerim se soočamo. Torej, kateri predlogi sprememb so verodostojni. Če bomo vse obravnavali prednostno, ne bomo vredostojni v očeh javnosti, pa tudi ne v očeh ostalih inštitucij, s katerimi sodelujemo. To mislim, da je naš največji izziv in to smo z našimi predlogi smo jim skušali spostaviti. Skušali smo nas usmeriti. Pripričam pa sem, da imajo tudi druge skupine pobude na to temo. Torej, to je ta izziv za kompromisne predloge da bomo pokazali. Ne, da rečemo, da proračun EU ne sme rasti, temveč da, če bomo imeli več sredstva, da imamo drugačne prednostne naloge. Tako da bomo torej bolje oblikovali določene dele proračuna in da bomo imeli boljše prednostne naloge. Z našimi predlogi torej skušamo omogočiti, da bi šli v to smer in upam, da se bomo lahko pogajali na način, ki bo prinesel praktične rezultate in bo zrcalil to zamisel. Seveda pa se zavedamo, da ne moremo zadovoljiti vsakega poslanca v, tej, v tem parlamentu. Hvala lepa. Hvala lepa. Še sama imam pripombo. Z našim poročilom moramo resnično pripraviti poročilo o finančni perspektivi. Ne smemo torej pripraviti podrobne zakonodaje in niti globoko podrobne politike. Nekateri predlogi sprememb so taki, poskušajo že unaprej predvidevati. To bo prišlo kasneje, to si bomo gledali kasneje, vendar pa, če bomo vsi razmišljali o smernicah, torej da ne oblikujemo podrobne zakonodaje, temveč finančno perspektivo, potem bi to moralo delovati. Tako se da pa bas, prosim. Hvala lepa. Hvala poročevalcu. Naj povem, da je sledeče obdobje zelo pomembno za kompromise in vse skupine želijo pripraviti dobre kompromise. Sedaj pa bo časovni razpored zelo pomemben in če si ogledamo, kako bomo nadaljevali z dvema zelenima tednoma pred nami. Glasovanje pred koncem maja in potem samo teden, potem pa že glasovanje na plenarnem zasedanju. Moramo resnično biti previdni, da bodo vse skupine izven odbora Sure ne imeli občutka, da počnemo nekaj na lasno pest in da nimamo torej podpore plenarnega zasedanja. In potem bo največji izziv na plenarnem zasedanju, ko bomo imeli vse predloge sprememb. Zato je ključnega pomena, da naslednji teden se resnično pogovorimo med skupinami o kompromisih. Če bomo dobili kompromise do 2. maja, prvo različico do 2. maja in bomo potem vedeli, da bodo potem politične skupine v tem tednu opredelile svoje stališče in potem verjetno v Strasburu naslednji teden glasovali. Če ne bomo imeli kompromisov že naslednji teden ali vsaj izmenjavo med različnimi skupinami, smo v veliki nevarnosti, da bo glasovanje v odboru Sure nekaj, kar ne bo podprto na plenarnem zasedanju dva tedna kasneje. Torej, resnično želim to izpostaviti, da je potrebno se pogovarjati o tem čim prej. Pred tremi meseci na sestanku koordinatorja smo to že izpostavili naslednji teden, že moramo imeti te kompromise. Sedaj pa smo slišali, da jih bomo dobili šele 2. maja. To je možno le, če bomo resnično imeli veliko razprav med političnimi skupinami naslednji teden. Sicer bomo, bojim se, imeli zelo veliko težav znotraj političnih skupin in bo prišlo do zmedenega plenarnega zasedanja. Mislim pa, da to ni v našem interesu, kar se strukture poročila tiče. Za nas, tako kot za Alde skupino, je potrebno bolje umeniti lastne vire to bo ključni vidik v tej razpravi in če bomo mi kot parlament nejasni pri tem, če ne bomo izpostavili lastnih virov kot Evropski parlament, vedoč, da bo to politično vprašanje v svetu, potem, moramo, potem bo to slabo resnično, moramo izpostaviti to vprašanje. Ne pravim, da je potrebno spremeniti celotno strukturo, kot predlagajo to nekateri predlogi sprememb skupine ALDE, vendar pa zagotoviti moramo, da bo naše stališče glede lasnih virov na začetku in potem podrobnosti morda kasneje. To vprašanje je res ključnega pomena. In potem pripombe glede obsega proračuna strani predsednice odbora. Vem, da govorimo o večletnem finančnem okvirju, vendar pa in ne osebinah, vendar pa za vse politične skupine in to se navezuje na Karla, si ogledujejo prednostne naloge. In seveda je to odvisno od osebine, kot sem dejal pred nekaj tedni. Če se nič ne bo spremenilo v finančnem okviru, potem ne bom sprejel povišanja sredstev, potem se bom zazel za znižanje. Če bomo v prvem odstavku zapisali, da so podnebne spremembe, energetsko pomankanje in ostali izzivi najpomembnejši izzivi, potem je potrebno to tudi navesti na vseh področjih kasneje, ne samo govoriti o zelenitvi. Seveda je to izvrstna beseda zrenita tega onega zunanje politike celo. Vse lepo in prav, vendar pa kaj to pomeni. Resnično moramo imeti dodatne pripombe, kaj pravzaprav pomeni zrenitev SKP, na primer. Ni potrebno, da govorimo, da to povemo z besedico zeleniti, vendar pa moramo povedati, kaj mislimo s posodobitvijo SKP in kohezijske politike in navezavo na druge. To so ključni vidiki v tem poročilu. Če ne bomo imeli teh vidikov v poročilu, potem resnično ne vem, kaj želimo mi kot parlament doseči v svetu, <laughs> razen tega, da si želimo več sredstev. Jasno moramo navesti, da so to naše prednostne naloge in če jih bomo navedli, jih bomo potem tudi branili, torej te lastne vire in povečanje sredstev, vendar pa to mora biti naše stališče. Zato potrebujemo več vsebine glede posameznih vprašanj. Veliko predlogov sprememb gre v to smer in želim izpostaviti, da so za nas to ključni predlogi sprememb, da bi zagotovili, da bomo na koncu dobili široko podporo za to poročilo in odločno stališče parlamenta. Naj še enkrat ponovim, tam, kjer sem začel potrebno je začeti razpravljati z vsemi skupinami o kompromisnih predlogih sprememb. Zelo veliko mora biti interakcije in to se mora začeti naslednji teden. Ja, dank. Hvala lepa. Naj še enkrat pojasnim. Prav imaš. Seveda moramo, ko govorimo o tem, koliko denarja mislimo, da rabimo za naslednjo finančno perspektivo, moramo seveda opisati, kakšno politiko si želimo. Naprimer, če ostanemo pri kmetijski politiki, potem izhajam iz tega, da bodo zapisane zadeve, kot so, kot so javna sredstva za javne dobrine. Ne pa, ne vem, da bi naj kmetje dobili takšen, takšen delež, odstotek tega in onega. Tudi pri strukturni politiki imamo vedno kakšne pripombe. kaj bi se naj dogajalo v regijah, naprimer. To, razumem pod zakonodajo, to se bo zgodilo kasneje. Seveda bomo morali poskrbeti za to in to tudi skupaj, ko bomo pripravljali zakonodajo za SKP, za kohezijsko politiko. Vendar pa tega tu, po mojem mnenju, ne smemo najti v poročilu Sure. Zato gre pogojevanje, smer, vsebina, da, seveda. Kdo v imenu ECR? Prosim. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, to oczywiście... Hvala lepa. Kar se postopka tiče, seveda je časovni razpored zelo pomemben. Kaj ti, če ne bomo med koordinatorji, dobili politične podpore političnih skupin za kompromise, potem bo zelo veliko število predlogov sprememb na glasovanju, na plenarnem zasedanju in bomo glasovali v tisoču, tisočih predlogih sprememb. In to bo seveda protiproduktivno prvič. Prav tako pa bo to morda povzročilo, da bomo imeli zelo nedosledno poročilo, ker bomo imeli tudi naključne stvari. Tako da je časovni razpored zelo pomemben. Drugič, lasni viri. Ne vidim razloga, da bi to omenjali na prvem mestu. Če to umestimo na začetek poročila, bi to lahko povzročilo določen občutek v Evropi, da ne gre samo za akademsko razpravo. Strinjam se, da bi to morali omeniti, da moramo o tem razmisliti in mi bomo proti da bi razvijali to temo. Vendar pa, da to navedemo na začetku poročila, bi to ustvarilo napačen vtis, da je to glavna tema, o kateri se odločamo. To pa ni res. Mislim, da moramo razumeti, kakšne so politične možnosti za tak postopek. Tako da sem kritičen glede take strukture. Glavna težava je seveda, kako se izogniti razpravi o reformah političnih področji, ko govorimo o financiranju. Zauzemam se za to, da bi se izognili reformam politike, ko govorimo o proračunu. Kajti to je v pristojnosti drugih odborov, da govorijo o spremembah SKP-ja in ostalih politik. Zato bi uvajanje takih vsebinskih točk v to poročilo, bilo zelo tvegano. Še nekaj je tveganega. Če bomo sprejeli vločitve, ki so v skladu z EU 2020, pa ne bodo v skladu s pogodbo. Mislim, da je boljše, da se izognimo razmeram, ko bi skozi stranska vrata uvajali reforme, ki niso, ki nimajo podpore v pogodbah. Zato mislim, da bi bilo dobro predlagati, da spoštujemo obveznosti pogodb in da se moramo manj sklicevati na politične dokumente. Od sedaj je najpomembnejša zadeva, da se držimo rokov da bomo ustavili plas predlogov sprememb na plenarnem zasedanju. Vemo, kako je bilo v preteklosti. To bo težko glasovanje, vendar pa manj predlogov sprememb, kot bo bolje bo. Ja, danke sehr. Hvala lepa. Kdo v imenu Guje? Prosim. Frau Ernst, ja. Ja, vielen Dank. Uh, auch wenn ich... Hvala lepa. Čeprav nisem predstavnica naše skupine v Boršure, sem pa v, tudi dejavna v odboru regi. Mislim, da se moramo najprej ukvarjati s financami, potem istočasno pa se začne vprašanje, kako bi naj izgledala naprimer kohezijska politika. To je veliki ziv kot del tega finančnega vprašanja. Vse je torej usporedno. In mislim, da moramo poskrbeti za ravnoteže in biti zelo previdni in ne izgubiti cilja izpred oči. Zakaj pravzaprav gre? Gre za to, da bi znotraj EU sredstva prispevala k temu, da bi se izognili velikim razlikam. In če si ogledamo stališča drugih odborov, kakšne želje so navzoče, potem smo pred eh, velikim finančnim izzivom. Mislim, da moramo dejansko govoriti o celotni vsoti, ali to resnično zadošča za določene zadeve, ki jih želimo izvesti na, na področju kohezije. To pravim zato, ker imamo problematična področja in izzive ki morda v zadnjih 10-20 letih niso igrali tako pomembne vloge kot sedaj, naprimer na področju okolja, sem spada tudi revščina. Ta tema je v zadnjih letih veliko pomembnejša kot ostali izzivi. Tudi s pristopom novih držav članic, v katerih igra ta tema pomembno vlogo. To so zadeve, o katerih moramo razmišljati tudi meni pa se zdi napak eh, dati lastn, la, lastna sredstva na začetek. Sveda, potrebno je to vprašanje obravnavati pošteno. To je tema, ki se ji veliko ljudi izogiba in tudi v državah in v eh, zvezdnih državah je tako, da določenih stvari potem ne sprejemajo. Torej, govoriti moramo o tem, imeti pa moramo pred očmi šipkejše in močnejše države. Kar pa me skrbi je ta povezava različnih političnih področji, naprimer kohezijske politike, strategijo EU 2020. Mislim, da moramo biti zelo previdni, ali je to smiselno. Kaj ti EU 2020, to so vertikalna področja po, za usmeritve, ki smo jih zastavili. naprimer kohezijska politika in druga področja, tu pa so bolj pomembni horizontalni vidiki. In to so različne stvari, ki jih je potrebno uskladiti, tako kot je to tukaj zapisano tudi s tabelo na koncu, mislim, da to ne zadošča. Še na kratko, morda, to je bilo vse na kratko, morda bodo kolegi me še dopolnili. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Andrijasen. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospa predsednica. Omenjala sem že težavo dolgoročnega načrtovanja v času krize. Mislim, da naše poročilo ne bi smelo biti daljše od 150 odstavkov, kajti daljše ne pomeni nujno tudi bolj učinkovito. V poročilu mislim, da bi morali upoštevati komentarje, ki smo jih slišali od nacionalnih poslancev včeraj. Žal se večina tistih, ki sedaj sedijo tukaj, ni udeležila tega zasedanja. Nekateri so zaskrbljeni zaradi krize, prosili so za oziroma zahtevali so popolno prestrukturiranje proračuna Evropske unije. Posvečali so se predvsem vidikom, ki jih omenjamo tudi tukaj, naprimer vprašanje povezano z zaposlovanjem. To pomeni, da bomo nekje morali najti prihranke za to, da to kompenziramo. To ne pomeni, da bomo potrebovali več sredstev, ampak da bomo potrebovali prihranke. Zaenkrat pa ne govorimo o prihrankih. Govorimo o tem, da bi lasna sredstva morala biti na prvem mestu v poročilu, o prihrankih pa ne govorimo. Še eno od vprašanj, ki so jih omenjali včeraj, je bilo financiranje kohezijskih skladov. Strinjali so se vsi, da nimajo finančnih sredstev za sofinanciranje teh programov. Zanima me torej, zakaj mi še naprej financiramo to politično področje. In še nekaj. Možnost ali tveganje tega, da bi uvedli evropski davek na finančne transakcije. To je omenil predstavnik z finske oziroma švedske In omenjajo tudi, kakšne težave je imela Švedska v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko so poskusili uvesti ta davek na finančne transakcije. Zato se ne strinjam s tem, da bi lasna sredstva postavili na prvo mesto. Ne strinjam se niti s tem, da bi sploh omenjali lasna sredstva. Hvala. Ja, um, da, kar se švedske in negativnega eksperimenta v 80-ih z davkom na finančne transakcije tiče. Vsi to poznamo, vendar pa časih vemo tudi, da se so kaj poskušali prezgodaj uvesti in da je zato to spodletelo. Včasih smo pa tudi prepozni, to je tudi res. Sedaj pa bi rad Juran spregovoril na to temo, ampak čisto kratko, dolg se z nami imamo. Čisto na kratko in točno o tem spomnimo se, namreč, da je to bilo uvedeno v eni sami državi. To je velika razlika v primerjavi z Evropsko unijo, ki ima 500 milijonov ljudi in to je bilo storjeno oziroma uvedeno na ravni, ki je 20 krat višja od tega, kar predlagamo sedaj. Razlika je torej velika. Prav, torej, to je sedaj povedal strokovnjak, ki to dobro pozna. Bolje kot mi. Tako. Sedaj imamo krok, za zaključek kroga političnih skupin in splošnega kroga, nam manjka samo še ELS. Če pa nihče ne želi več spregovoriti na temo splošno, potem lahko tukaj tudi že zaključimo. Da, še naslednji želijo spregovoriti Gerbrandi, Elis, Godmanis in Krel. Vprašanje na splošni del ali že v prvem delu o političnih izzivih in prednostnih nalogah? Not now. For die, die, gleich, wenn wir über die politischen Prioritäten. Torej, takoj bomo spregovorili o političnih izzivih in prednostnih nalogah. Potem bomo govorili o poročilu in o predlogih sprememb, ki so povezani s tem. To so členi 1 do 89 poročilo. In če si ogledate vse dokumente, v dokumentih je to 1 do 4. Dobro, Jan. Yes, thank you, Madam Chair. Um... Hvala lepa, gospod predsednica konec lanskega leta smo poskusili prevzeti nadzor nad pogajanji za proračun, kajti poskusili smo vplivati na pogajanja v zvezi s večletnim finančnim okvirom. Svet je to zavrnil. Povedano pošteno, sprašujem se, ali ne bomo na koncu dobili neke vrste zmešnjave v zvezi s poročilom. Kje smo sedaj? Kako se bomo pogajali s svetom? Če bodo tekla pogajanja s svetom in bomo imeli določene odločitve na mizi, naprimer kohezijski skladja, kmetijska politika in tako naprej, če bo tam sedel predstavnik parlamenta, kaj bo ta predstavnik oziroma predstavnica lahko povedala, kaj ti kot parlament sploh nimamo stališča. Sedaj je vse prednostna naloga. To pomeni, da stališča nimamo. Govorili smo o tem, da bi se spustili v posamezna politična področja. Nekateri pravijo, da se ne bi smeli, drugi pravijo, da bi se morali. Ko smo začeli delo s tem odborom, sem upal, da bo odbor prevzel pogled od zgoraj, da se bomo nekoliko oddaljili od zadeve. Kaj želim s tem povedati? Povedati želim, da sem pričakoval, da bomo delali kompromise med različnimi političnimi področji. Vsi se strinjamo v splošnem z posodobitvijo, vsi se strinjamo, kako pomembna je EU 2020, kako pomembne so inovacije, trajnost in tako naprej. Ampak, če tega ne bomo pretvorili v posamezna politična področja, potem ne vem, ali se strinjamo tudi s splošno vizijo našega dela. V politiki je relativno preprosto pripraviti vizijo, vendar težje je potem sprejeti potrebne odločitve za to, da bi to vizijo tudi izpeljali. Mislim, da je to eden od problemov, s katerimi se soočamo. Prihodni tedni bodo ključnega pomena. Če bomo našli kompromise, s katerimi se bomo strinjali vsi, potem bomo imeli odločitev, ki sploh ni odločitev z političnega vidika. To nadalje pomeni, da sploh ne bomo imeli vpliva na celoten postopek, do konca, kjer se bo potem svet dogovoril o prihodnosti večletnega finančnega okvira. Bojim se, da bomo na koncu lahko samo podpisali končni sporazum in to bo tudi vse. Zato spodbujam vse nas, da v prihodnih tednih ne samo najdemo kompromise, ki bodo sprejemljivi za vse, ampak da sprejmemo tudi prave odločitve. Kaj to pomeni? strinjali se ne bodo vsi, ampak raj bi videl zelo tesno večino, s katero bomo dejansko sprejeli politične odločitve in ki bodo omogočale politično stališče, ki ga bomo predstavili svetu, ali, oziroma to mi je bolj všeč, kot to, da bi se strinjali vsi in ne bi imeli političnega stališča. V prihodnih tednih nas čaka veliko dela, upam, da bomo pripravili kompromise, ki ne bodo sprejemljivi čisto za vse. Hvala. Hvala lepa. Nekoliko bolj optimistična sem, mislim, da bomo pripravili poročilo, ki bo odločno, kljub temu pa bomo tudi dosegli veliko večino, razumno veliko večino, seveda pa se bomo morali na različnih eh, delih odločiti o določenih zadevah. Nekatere bodo tudi sporne, vse ne bo šlo prek kompromisa, to je jasno. Nekaj pa je popolnoma jasno. Če mi sami kot parlament ne bomo sprejeli odločnega stališča, bo svet z nami pometal. Torej je to pomembno zaradi nas samih. Godmanis, nasplošno, prosim. Also try to be very short. In the Hvala, poskusil bom biti kratek. V zadnjem spravnem postopku smo imeli predstavnike sveta in nismo dosegli nič v zvezi z lastnimi sredstvi in tudi s številnimi drugimi vidiki. Moj predlog je naslednji. Sestavljanje iz dveh delov. Prvič, načelni odgovor na predlog držav članic, da bi zamrznili proračun, da bi zamrznili proračun do leta 2013. Odgovoriti moramo, ali se s tem strinjamo ali ne. Če se s tem strinjamo, potem je to ena pot. Če se s tem ne bomo strinjali, potem bomo morali dokazati, kako lahko povečamo proračun. Če se strinjamo s svetom, potem bomo morali braniti tudi druge odločitve, da bomo financirali lasna sredstva, naprimer različni davke in vse skupaj bomo financirali tudi na osnovi dolga. In še primer od včeraj. Sistem ni popolnoma napačen. Namreč v Cancunu so se države članice dogovorile za 2,4 milijarde sredstev za boj proti podnebnim spremembam in tudi občutno vsoto iz proračuna EU. Včeraj smo imeli velik problem v odboru za proračun, kajti naš poročevalec je rekel, zakaj moramo mi plačevati za Kitajsko in druge države, ki so mnogo bolj razvite kot številne države v Evropski uniji, kako je povedal gospod Lamasur. Mislim, da moramo imeti močen in trden odgovor, ali se strinjamo ali pa se v celoti ne strinjamo z državami članicami v svetu. Nekatere države v svetu imajo večino, naprimer Nemčija, skandinavske države. One so ta predlog zapisale tudi v pisni obliki. Hvala. Konstance. Ja, Konstance. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Nekaj sem želela povedati o splošni razpravi lahko le podprem tisto, kar ste povedali v poročilu Gariga. Torej, stališča glede sprememb političnih politik, da pa naj ne bi začeli zakonodajo, kajti to bo potem parlament bolj podrobno moral izvesti. Mislim, da smo tudi vsi tukaj še v katerem drugem odboru in vemo, da bomo potem šli še bolj podrobno v posamezna politična področja, ko govorimo o posameznih zakonodajah. In takrat bomo potem imeli strokovno razpravo v posameznih odborih. In zakonodajo bomo potem sprejemali v postopku soodločene. Ne moremo sedaj začeti tako, da bomo mislili, da bomo se skupaj pospešili in da bomo na vseh področjih, še prav posebno na področju SKP in kohezijske politike, hitro se dogovorili o modernizaciji. Mislim, da moramo biti disciplinirani in gospod Gariga je še prav posebno na področju kohezijske politike podal dobre predloge in mislim, da to gre dovolj daleč, da povemo, kako bi potem izvedli modernizacijo v kasnejši zakonodaji. Okay, dann, uh, haben wir jetzt die... Prav, torej splošna razprava je zaključena. Salvador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 če si politične skupine želijo imeti kopije kompromisnih predlogov sprememb čim prej, potem bi moral pospešiti delo s sekretarjatom in nekoliko premakniti roke naprej. Mislim, da se moram srečati s sekretarjatom Vsekakor pa se mi to zdi izvedljivo, datume lahko nekoliko predstavimo, zato da bodo politične skupine kompromise dobile čim prej. Nekaj sprememb časovnice je torej mogočih. Kar zadeva vsebino. Sedaj bomo slišali mnenja političnih skupin o najpomembnejših temah. Vseeno pa želim še enkrat povdariti, kakšno je bilo naše mišljenje tukaj. Želeli smo pripraviti politično izjavo. Sedaj se obračam na zelo modre, mlade evropske poslance, ki sedijo med nami. Razmisliti moramo na okvir in na kontekst. Odbor Sure lahko poskusi spremeniti evropske politike. Vendar gospa Krl, ki ima veliko več izkušenj, nam pove, da morajo odbori podati svoje mnenja na naše predloge. Sam bi lahko pripravil zelo revolucionarno, radikalno poročilo, ki bi govorilo o prednostnih nalogah in ki bi v bistvu predstavljalo tektonsko spremembo na področju priprave politik in proračuna. Ampak parlamentarni odbori se nikoli ne bi strinjali s takšnim pristopom. Kaj vam želim povedati? Morda vas to bo razočaralo, vendar mislim, da moramo poslati močno politično sporočilo. Če pa to želimo storiti, potem moramo upoštevati tako pomisleke kot tudi komentarje drugih parlamentarnih odborov. Ne vem sicer, kako bomo vse skupaj uskladili. Poročilo, po mojem mnenju, vseeno vključuje določene inovativne elemente. Kar zadeva glasovanje o predlogu sveta o finančni perspektivi. Zanimivo bo videti, ali se bo to zelo razlikovalo od tega, kar počnemo mi. In če je to res, me zanima, ali nameravate glasovati proti svetu. Kaj ti predlog sveta bi lahko nasprotoval določenim mnenjem v našem poročilu, politikam, prednostnim nalogam in tako naprej. Da, mi lahko pripravimo radikalni predlog, ampak najpomembneje je, da bo to potem tudi sprejeto. Konec koncev moramo zagotoviti ustrezne rezultate. Videti moramo, ali je predlog svet, sveta združljiv s predlogom, ki ga bo pripravil ta odbor. Potem bomo morali preučiti tudi, ali bomo glasovali za ali proti. Podobne izkušnje smo imeli že v preteklosti. Mislim, da če bomo poslali jasen političen signal, če bomo pokazali, kako daleč smo pripravljeni iti, potem bo svet tudi to upošteval. Več pa ne morem storiti, gospod predsednica. Hvala. Vprašanje, izvolite. Samo eno vprašanje za gospoda Garigo. Cenim njegove izkušnje. Cenim tudi njegovo delo. Vendar. Z vašim pristopom me zanima, zakaj nismo preprosto sprejeli vseh mnen specializiranih odborov in imeli poročila. Kakšna je vloga odbora Sure? Naš odbor ima vseeno določeno vlogo. Preučiti moramo mnenja drugih odborov in potem videti, kakšen je končni rezultat. Moje vprašanje je torej, zakaj nismo preprosto združili mnen in to je to. Ja, to se mi pa zdi približno tako, kot. Uh zakonski zvezi, da spet želimo govoriti o tem. To, o tem smo govorili že na začetku. Uh, uh, sure added... Gre za dodano vrednost odbora Sure. To je res. Poskusil bom analizirati predloge različnih odborov. Če preučimo prispevke različnih odborov, lahko to primerjate s končnim poročilom, končnim osnutkom poročila. Videti, videli boste, da nismo kar združili teh mnen. Upoštevali smo mnenje določenih odborov, vseeno pa smo jih poskusili prilagoditi tako, da ustrezajo splošni strukturi, zamisli poročevalcev in tudi političnim skupinam. Mislim, da ni dobra rešitev, če bi preprosto združili mnenje različnih odborov in tako pripravili poročilo. Poskusili smo pripraviti neko celovito celoto, seveda smo poskušali uporabiti različne prispevke. Storili pa smo tudi vse, kar je bilo v naši moči, zato da bi upoštevali pomisleke odborov. Vsekakor pa ne tako, da bi preprosto samo združili različne prispevke. Mislim, da je končni rezultat zelo drugačen. Hvala lepa. Tako, sedaj smo zaključili splošno razpravo. Sedaj pa začenjamo z razpravo o naših predlogih sprememb. Dejala sem že poročilo. Odstavek 1 do 89. To je podlaga za našo razpravo in prvi štiri svežni predlogov sprememb. Začenjamo. Tri javljanek besedi imam zaenkrat. Ne gre za krok političnih skupin, vsak, ki želi, lahko spregovori. In se pač morate javiti k besedi. Karl je že zapisan, Marija Karvaljo tudi, Kalfin in Haklund. Ti trije zaenkrat. Začenjamo, Marija. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Uložila sem skupino predlogov sprememb, s katerimi se strinjajo člani EPP ITRE. Predloge sprememb zajemajo različna področja. Najprej raziskave. Pozvali smo za povišanje sredstev za naslednji okvirni program za raziskave in razvoj. V idealnem primeru bi moral proračun biti dvakrat višji, zato da bi spodbujali odličnost, ampak da bi spodbujali tudi pot do odličnosti. Edina merila bi morala biti doseganje odličnosti, vendar porazdelitev v geografskem smislu ni dobra. O čem govorim? O obstoječih sedmih okvirnih programih. Določene nove države članice, južne države članice in centralne države članice se zelo razlikujejo v smislu porazdelitve teh programov. Odličnost je povsod po Evropi, tudi v različnih univerzah, v malih in srednjih podjetjih in v industriji. Financiranje bi moralo torej spodbujati in iskati te majhne dele odličnosti in jim pomagati, da dosežejo še više stopnje. To je bilo potrebno včeraj v odboru ITRE kot del umestnega pregleda za poročilo za sedmi okvirni program. To smo potrdili tudi za naslednji program. Sprejeli smo to s predlogom spremembe in to je potrdila večina v odboru ITRE. V zvezi z industrijo smo predložili svežen predlog sprememb za to, da bi poudarjali konkurenčno, inovativno in industrijsko osnovo za Evropo Posebej povdarjamo poenostavitev postopka za mala in srednja podjetja v zvezi z dostopom do financ, tudi kar zadeva. Uh, Seveda pa izpostavljamo tudi pomen energetske učinkovitosti in energetske infrastrukture, zato da bi dosegli čisto energijo in. Uh, energijo, ki se jo bodo lahko vsi privoščili. Potem pa tudi, kar se strukturnih skladov tiče, tudi tukaj moramo imeti merljive cilje. Prav tako moramo promovirati konkurenčnost v Evropi, pa tudi čiste dostopne energije. Pri horizontalnih vprašanjih pa si želimo poenostavitev strukture financiranja programov, ne samo raziskav, če je možno tudi vseh raziskovalnih projektov v Evropi, ti bi morali biti bolj prožni, če le možno in bolj enostavni. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa Ivajlo. Uh, Hvala lepa, Juta. Nekaj komentarjev v bolj splošnem vidiku. Ne bom se spuščal v konkretne predloge sprememb, ki smo jih vložili kot skupina. Nekaj smo imeli svežnje v predlogu sprememb, nekaj predlogov sprememb pa so vložili tudi posamezni poslanci. Kasneje se bomo ukvarjali s konkretnostmi. Nekaj splošnih pomislekov o političnih spremembah in političnih prednostnih nalogah, to je ta del poročila. Govorimo tudi o vlogi proračuna EU. Ko govorimo o proračunu, mislim, da bi morali govoriti o obliki in o učinku, ne pa o denarju. Ne na tej stopnji vsaj. Govorimo lahko o omejitvah proračuna. Če bomo začeli drugače, če bomo začeli z omejitvami, potem mislim, da ne bomo mogli ustrezno oblikovati politik in tega, kar želimo doseči s tem zelo pomembnim finančnim instrumentom. Drugič. Združiti moramo stabilnost obstoječih politik in ciljev z uvedbo novih izzivov, ki jih bomo videli v prihodnosti, ki se bodo oblikovali v okviru naslednjega finančnega okvira. Mislim, da o tem poročilu ne moremo združiti vseh prednostnih nalog Evropske unije. Prvič, to ni mogoče. Drugič, videti moramo, da je evropski proračun samo eden od instrumentov za doseganje tistega, kar si želimo doseči v Evropski uniji. Imamo nacionalne proračune, imamo dodatne instrumente, imamo druge možnosti, kot so javno-zasebna partnerstva in tako naprej. Ni nam treba najti ene ali dveh prednostnih nalog in potem to vključiti samo v proračun. Mislim, da bi morali optimizirati vse skupaj, pri tem, ko poskusimo določiti prednostne naloge. Več stvari lahko storimo, ki so horizontalne. Mislim, da je zelo pomembno, da oblikujemo in pripravimo vse pogoje za to, da bomo lahko delovali v okviru Lizbonske pogodbe. Še vedno imamo določene težave pri izvrševanju Lizbonske pogodbe. Drugi strategija EU 2020. Mislim, da ni potrebe, da ponovno oblikujemo to strategijo. Strategija je tukaj. Mislim, da moramo preučiti, kako lahko s proračunom pomagamo zagotoviti doseganje rezultatov. razmisliti moramo o prednostnih nalogah naslednjega večletnega eh, finančnega okvira, tudi v političnem kontekstu. Veliko držav bo še vedno imelo varčevalne ukrepe v proračunih. Po drugi strani pa pričakujemo tudi rast evropskega gospodarstva. Rast pa potrebuje dodatne naložbe. Imamo tudi evropski semester, imamo gospodarsko upravljanje in tako naprej. Kako bi lahko evropski proračun umestili v boljše politično usklajevanje. Tretjič, govorimo o večji konvergenci evropskih gospodarstv. Kako bi lahko evropski proračun tukaj pomagal? Govorimo o zunanjosti Evropske unije, o konkurenčnosti, raziskavah in tako naprej. Kako se bo Evropska unija odzvala na te pobude? To je kontekst, v katerega moramo umestiti svoje vprašanje in to moramo upoštevati pri svojem delu seveda moramo uvesti tiste reforme, ki so nujno potrebne. Izdatki morajo biti v proračunu bolj ciljno usmerjeni. Javna sredstva morajo biti ja, namenjena javnim dobrinam. Dobrine, ki dejansko ustvarjajo nekaj za družbo, ki, so, ki predstavljajo dodano vrednost za družbo. Evropski proračun prav tako ne sme spregledati socialnih vidikov, naprimer ustvarjanje delovnih mest, zaposlovanje, da pomagamo ranljivim skupinam, malim in srednjim podjetjem, vprašanje socialne izključenosti in tako naprej. Seveda, evropski proračun ni na mestu, da rešuje ta vprašanja. To so nacionalne pristojnosti, vendar tudi v evropskem proračunu tega ne smemo spregledati. Imamo nekaj zelo jasnih prednostnih nalog in vesel sem, da smo jih videli tudi v različnih predlogih. Prvič, to so raziskave in razvoj, to mora biti na vrhu prednostnih nalog, potem tudi energija, zunanje politike, vključno s podnebnimi spremembami, biotska raznovrstnost in prometna infrastruktura, sveda vesolje, mladi, migracije, pomorska politika, to lahko vključimo v eno od teh prednostnih nalog. In še nekaj o vprašanjih, o katerih moramo še govoriti. Najprej, ko govorimo o proračunu, moramo razmisliti tudi o možnostih, da ustvarjamo uporabimo druge oblike financiranja in instrumentov, raven proračuna. Še nekaj. Ni mi jasno, ko so nekateri kolegi in kolegice govorili o negativnih prednostnih nalogah. Jasno moramo povedati, ali želimo vrčevanje na določenih pod področjih, kdo se bo odločil za to, svet ali parlament in tako naprej. Takšna terminologija, torej negativne prednostne naloge, mislim, da ustvarjamo samo še več zmede v proračunu. Tretjič, prožnost. Karkoli določimo v proračunu, mora biti prožno za to, da se bomo lahko odzvali na spremembe, do katerih bo neizogibno prišlo v tem obdobju. In še nekaj. Vprašanje, s katerim smo se soočali v našem, naših predlogih sprememb. Imamo obveznosti za plačila in tukaj obstajajo velika vprašanja, ki jih moramo še rešiti. To moramo rešiti rešiti, ne tako, da povečamo sredstva, ampak da s finančnimi sredstvi, ki jih imamo, pomagamo izpolniti zaveze in obveznosti, ki smo jih že sprejeli in potem poskusimo doseči boljše rezultate. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pozdravljamo tudi koordinatorja, ki je prišel iz enega drugih sestankov. Prisrčno dobrodošli, slišal je razpravo oziroma sedaj mu poročajo o tem, če smo govorili. Ste že na seznamu, če želite? Da, prav, Karl. Vielen dank. Uh, hvala lepa. Ne bom komentiral o negativnih prioritetah, kar je omenjal Ivajlo. Ni to preprosta naloga, vprašanje je tudi, v kakšne podrobnosti se lahko spuščamo, ko govorimo o negativnih podrobnostih. Vendar, poskusili smo povedati naslednje. Na inteligenten način moramo preučiti trenutne izdatke, zato da preučimo, ali to dejansko zagotavlja evropsko dodano vrednost, ali obstajajo tudi možnosti, da kje kaj prihranimo pri izdatkih, ki jih imamo danes, kajti tako bi bili bolj verodostojni. Če bi rekli, da bomo na mesto prihrankov potrebovali več denarja, potem ne bomo toliko verodostojni, Če pa bomo zahtevali več denarja, pri tem, ko bomo tudi pokazali, da smo poskusili prej nekaj prihraniti, potem bomo bolj verodostojni. Mislim, da je to popolnoma načelno v vsakem kontekstu, ko iščemo dodatna finančna sredstva, sredstva je pa malo. To je splošen pristop, ki bi ga morali imeti v tem poročilu. V zvezi z nekaj predlogi sprememb naj opozorim na nekaj predlogov sprememb skupine Alde. Gospa predsednica, če smo vas prav razumeli, ste želeli razpravljati o prvih 89 odstavkih. Prvi, prvič, kar zadeva raven izdatkov. Spremenili smo odstavek o ravneh, o tem, ali bi porabili en odstotek ali več eh, bruto nacionalnega prihodka Evropske unije. Govorila so tudi z Ivajlom o tem, omenjali smo Lizbonsko pogodbo in tako naprej. Mislim, da nam ne bo uspelo z ravnjo izdatkov, kot jo imamo sedaj. Želimo biti samo bolj verodostojni, ko zahtevamo dodatna sredstva. Videli bomo, če je to mogoče ali ne. Če ni mogoče, pač ni. Po drugi strani pa smo si prav tako želeli preučiti, na kateri ravni porabljamo sredstva. Preučili smo tudi Evropsko službo za zonanje delovanje. V nekaterih primerjih bi bilo mogoče bolje, porabo organizirati tako, da bi to vodilo do prihrankov v državah članicah. Tako bi v celoti prihranili. Naprimer, da bi nekaj storili kot Evropa, ne kot 27 držav članic, vsaka posamezno. Mislim, da je to pametna odločitev. To smo poskusili povdariti in o tem bi morali govoriti s svetom. Zlahka se znajdemo v situaciji, ko imamo Evropsko službo za zunanje delovanje, da bi lahko pomagala državam članicam prihraniti, potem pa vseeno države članice tega ne želijo in pride do podvajanja struktur, zaradi katerih potem porabimo preveč sredstev. Po drugi strani mislim, da bi morali imeti več sredstev za raziskave in razvoj, to je zelo pomembno za nas. Naše stališče o SKP je, da bi morali razpravljati o tem, ali bi lahko kje uvedli natančne in omejene prihranke. Ne moremo reči namreč, da vsak evro v SKP pomaga k dodani vrednosti Evropske unije. Ne, mislim, da bi morali SKP natančno preučiti in potem videti, ali SKP potrebuje več finančnih sredstev ali manj. Seveda je odvisno tudi od tega, kakšne naloge bo SKP opravljala. Opozorili smo tudi na sredstva, kot so Evropski sklad za razvoj in tudi proračun tega sklada. To ne pomeni, da želimo dodatna sredstva, Ne? Države članice bi morale prerasporediti sredstva za financiranje tega sklada, kar zadeva upravne zadeve. Nekaj upravnih prihrankov smo poskušali uvesti, vsi tega ne podpirajo, ampak zelo pomembno je pokazati, da preučujemo tudi administrativne strukture. S predlogom, ki smo ga uložili in vsi se s tem ne strinjamo, mislim, da bi lahko prihranili občutne količine denarja, ne gre samo za simbolične prihranke. Hmm, Marsikdo bi to poimenoval populizem, ampak ne, tukaj govorimo o pravih administrativnih strukturah. Imamo naprimer tri različne sedeže za agencije za finančni nadzor, dva sedeža ima Evropski parlament, imamo odbor ECOSOG, ki po našem mnenju ne prinaša tiste dodane vrednosti, ki bi ustrezala stroškom za delovanje tega odbora. Tudi administracija EU in tako naprej, to so zelo občutljive zadeve, določene stvari so zapisane v pogodbi, ampak gre za politični signal. Če bi to bilo mogoče storiti, potem bi bilo to zelo dobro, čeprav je za nekatere to zelo zahtevno z političnega vidika. Kar zadeva poglavja, eh, imamo državljane in zunanje odnose in registracijo ter tako naprej. Mislim, da bi tukaj dosegli tisto potrebno prožnost za to, da spravimo izdatke v prihodnosti pod nadzor. Svet se spremenja, zato moramo imeti tudi tukaj določeno mero prožnosti. To je tisti pristop, ki smo ga sprejeli in z veseljem se bomo še naprej pogajali o tem z drugimi političnimi skupinami. Hvala. Ähm, Hvala lepa, Karl zamisli, ki jih je podala Alde, strukturno gledano, kar se administracije Evropske unije tiče, kar bi bilo treba spremeniti, en sedež Evropskega parlamenta in eno mesto, kjer bi osredotočili vse agencije. To se mi zdi zato šarmantna zamisel, ker potem pokažemo s tem tudi ogledalo svetu. Ne vem, ali bomo mi v parlamentu dobili za to absolutno večino, to je eno. Vendar pa, tudi če bi to imeli v parlamentu, bi potem svet to težko razumel. Lahko pa bi seveda rekli, to so vaši izdatki, ne naši. Jürgen Klute, prosim. Hvala lepa, Juta. Tudi mi smo podali nekaj predlogov sprememb, kot GUE, nekaj pa tudi posamezni poslanci. Ne želim spregovoriti o vseh, omenil pa bi dva, tri vidike, ki so po moje pomembni. Med drugim gre za tudi težavo demografskega razvoja na nekaterih delih besedila. Po našem je pomembno izpostaviti, da ne gre samo za stroške. Sveda se moramo o tem pogovarjati, gre za spremembe, vendar pa mislim, da moramo jasno povedati, da seveda tudi upokojenci predstavljajo kupno moč, ki ni nepomembna in da je staranje prebivalstva tudi potencial za ustvarjanje novih delovnih mest. To smo predlagali v enem od predlogov sprememb in mislim, da tega vidika ne smemo izgubiti iz predoči. Seveda pa je vprašanje financiranja in razdelitve virov tudi pomembno. Vendar pa moramo tudi priložnosti videti pri tem. Zato, da bi ustvarili razumno in dobro delovna mesta. To je tudi del strategije EU 2020, da ustvarjamo dobra trajnostna delovna mesta. Drugi del, ki je pomemben za nas, je boj proti revščini. Tudi o tem je govora v strategiji Evropa 2020 lani je bilo leto boja proti revščini in socialni izključenosti, to je bila naša prednostna naloga. Mislim, da bi to morali bolj izpostaviti in tudi ukrepiti s konkretnimi ukrepi in s finančnimi sredstvi, da ne bo šlo samo za retoriko, da bo to bolj sebinsko, da bodo državljani tudi opazili, kaj pravzaprav imajo od EU. To ni seveda pomembno samo za industrijo in raziskave, to je pomembno za državljane morajo konkretno videti in čutiti, da EU tudi za njih pomeni dodatno vrednost. Energetska politika je za nas pomembna točka, še prav posebno glede na Fukushimo, ko je postalo jasno, kje so prave težave. Po našem mnenju je na področju energetske politike potrebno iti v smeri energetskega operata in hitrega razvoja obnovljivih virov energije to je nekaj, kar se mislim, da lahko zgodi samo na evropski ravni. Same države članice tega ne bodo sposobne. Evropska unija je pred veliko odgovornostjo, pa tudi priložnostjo, da še enkrat predstavi, kaj je smisel dodana vrednost evropske politike. In še nekaj je pomembno, to je zadnja točka za nas. To je phasing out, obstajajo nekatere regije, ki izpadajo postopoma. To so tudi področja na vzhodu Nemče, ki so odvisna še veliko od podpore, izpadajo pa iz kohezijske politike in jasno je, da se seveda stvari spreminjajo, da vse skupaj teče v smeri novejših držav članic, vendar pa moram reči, da moramo to oblikovati tako, da bo to politično spremljivo, da bo šlo za postopno spremembo in da ne bo prišlo do nenadnih sprememb. To bi rad izpostavil, o tem se bomo pogovarjali še z drugimi političnimi skupinami. To moramo oblikovati torej tako, da bo to družbeno sprejemljivo. To so moje pripombe. Še o nekaj drugih stvarih smo govorili, vendar pa ni potrebno vsega ponavljati. To bomo potem našli tudi v kompromisih. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, da res je. Kar se regionalne politike tiče, gotovo drži stavek, da ne poznam strank in političnih skupin, poznam samo regije. To je bilo nekoliko ironično, vendar pa mislim, da moramo to tukaj jasno povedati. Rajmar? Govorimo o ključnih izzivih in prednostnih nalogah, ne pa o strukturi proračuna. Prav potem sem prav razumel, se oprečujem. V odboru za proračun smo imeli lizbonski svežen, morali smo spregovoriti v naslednjih korakih in seveda je to povezano s tem, kar obravnavamo tukaj in kar bomo potem do konca eh, julija tudi izpogajali ali pa tudi ne, bomo videli. Moram reči, da je mnenje v odboru za proračun pri poročevacih v sencih bilo takšno, da moramo voditi pogovore in da se moramo boriti za dovolj prožnosti. Vendar pa, če to ne bo uspelo, bomo potem enkrat morali reči da ali ne. In če ne bomo dobili rezultata do poletja, potem seveda bomo ostali pri tistih odstavkih, ki so že v pogodbi, ki so nekoliko kritični in potem bomo morali nadaljevati z novimi pogajanji namesto da bi v težavnem postopku še pol leta skušali izpogajati kaj dodatnega. Potem bomo da svet tudi domel, da je potrebno sprejeti kakšne koncesije. Pa tudi komisijo sem pozval, da ne bo ustvarjalna, kar se številk tiče. Kaj ti seveda je to težavno za komisijo, vendar pa ne smemo pozabiti, da bomo pričakovali od komisije prožnost in manevrski prostor. Pri prenosih in tako dalje. To bo vse del svežnja, če želimo, da bo parlament to lahko sprejel. To je bilo tudi v razpravi odbora za proračun. To sem želel na kratko povzeti, tako da bo tudi tu jasno, da smo enakega mnenja. Na kratko naj dopomnil, da smo tudi mi seveda podali kar nekaj političnih oprostite, predlogov spremenj politične skupine in potem tudi posamezni kolegi. Spregovorili smo o posameznih temah, do vprašanja evropske dodane vrednosti in negativnih prednostnih nalog. Tega ne bom poglabljal, o tem smo že vodili kontroverzno razpravo. Kar se mojih predlogov spremenj tiče, pa mislim, da je pomembno, da še enkrat jasno izpostavimo EU 2020 strategijo, da je seveda pogodba ključnega pomena za to, kar moramo v proračunski politiki prednostno postoriti, kajti pogodba nam daje določene naloge, ki jih moramo izvesti in za katere smo prevzeli politično odgovornost. Svet pa tega včasih ne razume. Oziroma ne podkrepi s številkami. Zato je to pomembno. Tudi ta celotna razprava, kar se investicij in izdatkov na evropski ravni tiče, kaže na to, da mislimo resno. Varčevanje, učinki sinergije na nacionalni ravni, to lahko veliko pomeni. To moramo poglobiti in intenzivirati. Mislim, da smo v preteklosti tukaj imeli določen primankljaj, kar se ukrepo tiče, še prav posebno, kar se skupnih političnih prioritet tiče glede EU 2020, glede strategije EU 2020. O tem se moramo pogovarjati z nacionalnimi ravni in potem, kar se finančnih instrumentov tiče, tudi o tem je govora, istočasno pa tudi enotnost proračuna da je evropski proračun prostor, kjer se pač financira evropska politika in potrebno je torej se izogniti temu, da bi imeli vedno več sredstev izven evropskega proračuna. To se dogaja vedno bolj, če si ogledamo dokumente, ki jih je pravil sekretarat dvostransko sodelovanje, ali to dobro sodeluje ali ne. Vendar pa 5 milijard izven proračuna EU za dopolnilne raziskovalne dejavnosti in dvostranske odnose, to je preveč. Zato torej ta primer kaže, kako pomembno je to razpravo svetom na splošno tudi voditi. Prav tako je za nas pomembno vprašanje administrativnih podvajanj in dvojnih struktur na vseh ravneh. Tega se potrebno lotiti intenzivno svetom in spregovoriti o tem, kar se političnih prednostnih nalog tiče, smo dodali nove odstavke, kar se pomorske politike in turizma tiče in nalog izhajajo iz pogodbe in kjer moramo pomisliti, razmisliti o tem, kako bo to izgledalo v proračunu. Kar se dveh večjih svežnjev tiče, ne da bi zanemarjal druga pomembna področja, raziskave inovacije, infrastrukture, in vprašanja, ki so povezana s tem, in pa tudi vključevanje inovativnih finančnih instrumentov v kmetijsko politiko. Torej še enkrat, da podpiramo dvostebrski sistem in prispevek kmetijske politike k rasti in inovacijam in zaposlovanju. Seveda vsi želimo tudi poenostavitev določenih sistemov, to bo znak komisiji, ne razmišljati samo o zelenitvi, temveč tudi o modernizaciji, o večji učinkovitosti in postati bolj praktični, kot je to danes. Kohezijska politika, o tem je bilo govora. Mislim, da se vsi strinjamo, da se na vseh ravneh eh, zahteva veliko. To ne velja samo za kohezijske države, To velja za celotno EU posod. Posod se skuša doseči določen phasing out. To velja tudi za moj voljeni okraj. Brez sredstev z evropske ravni ali če bo do ta sredstva precej zmanjšana, bo moja država imela velike težave. Zato je torej pomembna operabilnost. In vprašanje, kako lahko strategijo EU 2020 tudi vključimo. Potem vprašanje sofinanciranja, o tem je govora tudi prehodne pomoči. In potem še določeni specifični ukrepi za prav posebno ogrožene regije, ki so najbolj oddaljene ali demografsko najbolj ogrožene če si ogledam vse predloge sprememb, pa mislim, da bo poročevalec lahko izdelal dobre kompromisne predloge v tem svežnju. Hvala lepa. Um, Sofijo, kon... Hvala lepa. Sofi, glede prvega dela, prosim. Merci, madame la présidente, chers collègues. Juste deux points euh, de détail concernant. Hvala, gospa predsednica. Drage kolegice in kolegi, nekaj kratkih komentarjev o kohezijski politiki. Najprej glede tako imenovanega phasing out za te dve kategoriji, za konvergenco in konkurenčnost, ne rečem, da je komisija predlagala, da bi se ustvarila umestna kategorija in to uh, na to porazem, opozarjam prav kolega Kluta, bi omogočilo, da nekatere postavke iz kategorije za konvergenco premaknemo v kategorijo za konkurenčnost. Po mojem mnenju bi morali podpirati to umestno eh, kategorijo, ker bi omogočila bolj eh, gladek prehod, pretok eh, teh postavk in bi zagotovila boljšo izvajanje socialne kohezije. Če ima, na primer, neka država manj težav s socialno kohezijo, bi vsekakor lahko bolje dosegla določeno raven konkurenčnosti. Torej, v vsakem primeru bi morali podpreti to novo kategorijo, ki zagotavlja um, doslednost in boljše izvajanje uh, kohezijske politike. Če upoštevamo tudi dejstvo, da imamo dokaj omejena proračunska sredstva, uh, bi morali ciljati na inovativne oblike financiranja, namesto da bi financirali subvencijami, ki jih neposredno dajemo podjetjem ali lokalnim akterjem. akterjem. Morali bi dejansko morali zagotavljati recimo posojila po ugodnih eh, obrestnih merah, s čimer bi lahko celotni svežen povečali. Z poplačevanjem teh posojil bi lahko potem financirali druge projekte, če sad ne moremo doseči s tem eh, načinom financiranja. To sem hotela reči o eh, financiranju, ki bi dejansko omogočilo, da bi državljani bolje dojemali in čutili Evropo veliko bližje sebi. Hvala. Hvala lepa. Tako končali smo z razpavo glede prvega dela. Sedaj prehajamo na drugi del. Drugi del se ukvarja s strategijo. Torej, strukturo in z vsem tem, kar imenujemo tehnične zadeve. Tretji del pa potem še z vlastnimi sredstvi in z višino sredstvi. Salvador, za zaključek prvega dela. Ja, gospa predsednica, zelo na kratko bom povedal. Dejstvo je, da sem v manj privilegirani poziciji kot tisti, ki so govorili pred mano, ker nimam predlogov sprememb, ampak samo stališče političnih skupin, torej ne morem se niti sam uh, drzniti preveč komentirati, ampak nekaj komentarjev bom dal. Kar zadeva uh, koncept uh, pozitivne in negativne prioritete, mislim, da se nasplošno vsi kaj, strinjamo v političnih skupinah, kaj so um, pozitivne prednosti oziroma prioritete. Moramo se osredotočiti in eh, stroške zbrati za tiste projekte, ki zagotavljajo res eh, eh, večje učinke, tudi učinke obsega. Imamo tudi, strinjamo se tudi glede tega, da bi strategija Evropa 2020 morala biti nekako rdeča nit, ki nas mora voditi v teh projektih. In strinjamo se tudi glede tega, da mora strategija 2020 Eh, imeti zagotovljeno proračunsko postavko, da ne bi slučajno strat, Lizbonska strategija propadla. Do danes smo med prioritetne politike uvrščali eh, inovacije, raziskave, srednje velika mala podjetja, energetiko, infrastrukturo mm, in kohezijo. Politične stranke so pa pripravile določene predloge sprememb, ki bi zahtevale tudi dodatne prioritete, naprimer mladi, enakost med spoloma, pomorska politika, turizem, šport. In to še ni vse, imamo še drugih, uh, celo vrsto drugih predlogov, ampak to so najpomembnejše, seveda. In poročevalec bo moral tudi to upoštevati, ko bo pripravljal svoje predloge kompromisov. Poročevalec meni, da lahko zagovarja tudi tradicionalne politike, kohezijsko politiko, skupno kmetijsko politiko, ker dejansko predstavljajo velik zalogaj eh, v izdatkih in so tudi izdatki, ki jih državljani najlažje sprejmejo oziroma so že, že na nje navajeni. Kar zadeva SKP, nam je stvar bila že omenjena, ampak dejstvo je, da ne bomo v našem odboru Sure se odločali o uh, zgornji meji eh, SKP-ja. Moramo uh, sprejeti neko politično odločitev in se odločiti, če sprejmemo uh, reforme, ki jih predlaga komisija. Kolega Dajs dela na tem uh, poročilu odboru Agri. In mi v odboru si ne moremo privoščiti tega, da se upletamo v pristojnosti odbora za kmetijstvo našega parlamenta. Lahko pa prispevamo eh, nekaj bistvenih eh, misli glede eh, kmetijske politike. Naprimer, lahko predlagamo, da se ne smejo proračunska sredstva za SKP zmanjšati, po drugi strani pa mora, se mora SKP oblikovati po bolj strogih kriterijih kot pa so bili določeni v predhodnih finančnih perspektivah. To je edino, kar lahko rečemo glede proračuna. Glede regionalne politike je jasno, da bo Evropska komisija določila eh, regionalno politiko na oslovi sredstev, ki bo na voljo. Kolega je omenjal razliko med, med eh, izplačili in eh, prevzetimi obveznostmi in treba bo torej potemiti ustrezne zaključke ko govorimo o črpanju teh sredstev v državah članicah, torej kako so države članice bile sposobne izkoristiti ta kohezijska sredstva v država v, na svojih območjih. Kar pa zadeva tranzicijsko obdobje, se strinjam s tem, ampak menim tudi, da mi v našem odboru ne moremo več kot toliko o tem odločati, ker bo odbor za regionalno politiko o tem odločal, ko se bo Eh, bolj podrobno ukvarjal s kohezijsko politiko. Me, eh, po mojem mnenju ima kohezijska politika ustrezno um, dodeljena sredstva. Seveda, ko bomo dobili osnutek proračuna, bomo to eh, natančneje uh, določili. Ampak dejstvo je, da moramo tudi tukaj upoštevati strategijo 2020 in cilje, ki so zapisani v okviru te uh, strategije. Mislim, da se ne moremo omejiti na to, da samo določimo, katere so negativne prioritete na tem področju. In naj vas spomnim še, da poročevalec ne more določiti negativnih prioritet za tradicionalne politike. Ne zato, ker ne bi dosegel konsenza o teh negativnih prioritetah. Po drugi strani bi bilo nepravično, če bi um, evropski kmetje morali plačati uh, to, da se zvišajo sredstva za srednje velika in mala podjetja. In tudi ne bi bilo pravično do revnejših delov Evrope, da od njih zahtevamo, da financirajo bolj učinkovite regije. Po mojem negativne prioritete spadajo v kategorijo C, torej gre za upravo, upravne stroške. Ker pa bomo naš odbor, torej Sure in parlament, konc koncu morali le glasovati o tej politiki, potem bi dejansko morali zmanjševati administrativne stroške, ne pa operativnih stroškov. Seveda potem smo slišali tudi nekaj konkretnih predlogov za eh, spremembo, e, eh, naprimer postav, kot so nepremičnine in tako dalje, ampak po mojem mnenju bi prav kategorijo pet lahko zmanjševali, tam lahko govorimo o negativnih prioritetah in upamo, da bomo pravični to je bil zaključek prvega dela. To je bilo za me precej presenetljivo. Vedno si moramo predstavljati, da ko določamo politične prednostne naloge, potrebujemo tudi nekoga, ki bo to pripravil, to, kar mi želimo politično izvesti. To razpravo bomo imeli 9. maja. Upam, da bo pristojni komisar na vzoč. To bomo izvedeli naslednji teden in potem bomo tudi o tem se še enkrat pogovarjali. Administracija. To, kar je dal Karl, en sedež Evropskega parlamenta in vse agencije v Bruslu, to bi bilo zelo veliko administrativno olajšanje, tudi kar se financ tiče vprašanje pa je seveda, ali si želimo to zapisati, ali si bomo potem sami kar naredili s tem medvedjo uslugo. Tako, drugi del. Struktura in tako imenovane tehnične zadeve. Nimamo torej kroga političnih skupin. Kdo želi spregovoriti, prosim? Reimer. Gut, dann fangen wir mit Joran an. Bitte sehr. Prosim, začenjamo. Uh, Hvala. Kratek komentar, Salvador, glede negativnih prioritet. Moramo si zapomniti, da je vprašanje negativnih prioritet. Ne gre tukaj samo za to ocenjevanje med politikami in eh, poglavji, ampak znotraj samih politik, če naša skupina zagovarja SKP, potem obstajajo določena poglavja SKP, ja, ki, ga, ki jih ne moremo zagovarjati, recimo uh, subvencije, izvozne uh, subvencije. To so deli iz SKP-ja, ki uh, so veliki, gre za skoraj milijardo sredstev in tukaj bi lahko veliko prihranili. Torej, oglejmo si samo e, tudi znotraj samih politik, ne pa samo povezava med politikami in poglavji. Kar pa zadeva strukturo, kaj lahko tukaj naredimo, kaj moramo narediti? Moramo nekako usre, um, uravnovesiti pač vidnost, prepoznavnost in učinkovitost. Državljani morajo verjeti, koliko porabimo za kmetijstvo, koliko za transport, koliko za energijo. To je vidnost, to je predstavitev. Seveda eh, določena poglavja moramo torej razdeliti, razbiti na manjša poglavja, da se to zagotovi. Ampak sedaj imamo to težavo, da imamo preveč poglavi in preveč podpoglavi in dejansko v bistvu ni nobenih razlik med poglavi in podpoglavi. In tukaj ustvarjamo težave z bedljivostjo, z vidnostjo samega. Uh, Eh, proračuna. In zato je prožnost tukaj izrednega pomena. Najpomembnejše vprašanje je to, če imamo dovolj prožnosti, bomo lahko imeli veliko poglavi, samo da se zagotovi brljivost. Če pa ne bomo imeli prožnosti, bomo morali zelo močno paziti na to, da ne ustvarjamo preveč podrobnih poglavij in podpoglavij. Naš eh, predlog glede strukture je torej, Eh, povezan z določenimi pogoji, povezan je namreč s vprašanjem fleksibilnosti. Moramo torej te dve vprašanje skupaj obravnavati. Predlagali smo predlog spremembe, eh, v katerem pravimo, da bi radi videli eh, tri poglavje, enega za notranje zadeve, za zunanje zadeve in enega za administrativne izdatke. Predvsem glede prvega, glede notranjih politik, bi potrebovali celo, vrsti, celo vrsto podpoglavi, jaz predlagam štiri podprograme, veliko smo, ampak kot sem že rekel, pripravljeni smo razpravljati o tej povezanosti med strukturo in prožnostjo. Naj vas obvestim tudi, da smo v naši politični skupini zelo dolgo in imeli zelo dolgo in zanimivo razpravo o tem, če bi potrebovali ločeno poglavje za večje projekte. Uh, nismo tega predlagali kot uh, predlog skupine, ampak eh, skupina je zelo močno naklonjena temu, da bi pač otočili, da bi izločili velike eh, projekte, ne da bi s tem ogrozili druge projekte, kot smo to videli naprimer eh, s ITER-jem in tako dalje. In seveda lahko postavimo tukaj filozofsko vprašanje tudi, ali bomo oddelili samo velike projekte ali bomo ločili male projekte in druge prioritete. Seveda, to je pač tako vprašanje, ampak naj povem, da projekt kot ITER ne sme ogroziti drugih prioritet v okviru sedmega okvirnega programa. Toliko o strukturi, kar pa zadeva trajanjem. Nekaj besed še o tem. Mislim, da bi bilo zanimivo si eh, pregledati te predloge sprememb. Vidimo eno težnjo. Večina, uh, eh, drž, večina političnih skupin bi to trajanje povezala z mandatom parlamenta in iz različnih razlogov. Vprašanje pa je, če lahko to naredimo že sedaj ali lahko določimo samo petletno obdobje ali da določene projekte določimo tudi daljše obdobje. In mi bi bili za to, da se eh, finančni okvir poveže z mandatom, ampak eh, ena izmed težav tukaj je, da nisem povsem prepričan, da je sedemletno obdobje pravilno zastavljeno. Morda bi potrebovali res osemletno obdobje, da so uskladimo z mandatom oziroma sklicom, ker bo drugače parlament eh, v sklicu leta 2019 imel zelo malo časa, da pripravi okvirni program do leta 2020. Ampak ena stvar je tukaj bistvenega pomena. Če imamo sedemletni mandat ali za sedaj, vsaj za enkrat ali za vse večne čase, pač, in potem določimo obdobje od pet plus pet let ali več kot pet let, potem je nujno, absolutno nujno, da najdemo eh, pravno obvezujočo obliko, ki bi izsilila, zahtevala eh, umestno, eh, umestni pregled, umestno ocenjevanje. Torej bi recimo svet moral pripraviti. Ehm, uredbo, s katero bi to uh, obveznost predpisal. Lahko bi imeli tudi obdobje 5 plus 5 let, ampak potem drugo, trajanje drugega dela eh, obdobja bi bilo samo eh, okvirno. In v tem primeru bi nujno potrebovali umestno poročilo. Hvala lepa, Reimer, potem pa Helga. Hvala lepa mislim, da bomo na koncu našli rešitev. Lahko pritrdim Jurano, struktura je pomembna, kar se tiče vidnosti in poročevalec je skušal doseči mešanico elementov Evrope 2020 in ostalih področji, ki so bolj zahtevna. Sedaj pa je že jasno, da ni enostavno Evrope 2020 zajeti v to na podlagi pametno, trajnostno. Tako to ne deluje, tako da mislim, da je bil to dober pristop, tako najti pot. Večinsko je naša politična skupina predlagala, da bi spremenili vrstni red, pa tudi temo trajnostnega razvoja, energetska politika, okolje, da bi to imeli v ločenem pododelku in bi potem torej imeli potem kohezijo za poslovanje in potem tudi upravljanje z naravnimi viri, da bi to tudi predlagali na podlagi izkušenj sedanjimi strukturami. Tako je to bolj ustrezno povezano vem, da imamo tudi predloge svojim iz moje politične skupine, ki poskušajo ena B in ena C še enkrat združiti. No, o tem se bomo skupaj še pogovarjali. Ne glede na strukturo, pa pravi pogodba, da bi naj imeli eh, malo kategorij in jurano moram dati. Prav ne gre za to, ali bomo imeli 3, 5, 6 kategorij. Gre za to, kakšna bodo pravila. To je pomembno kje se bomo zavezali, katere dogovore bomo dosegli glede prožnosti, glede določenih manevrskih prostorov za politična področja. Torej, da ne bo prišlo do neoperabilnosti. To je ključnega pomena. O tem zato moramo poskrbeti. Prav tako govorimo o dopolnilni kategoriji ali kakorkoli bi že to imenovali za izdatke izven proračuna EU. To bi torej bile tiste postavke, ko bi potem videli in imeli celovit pregled nad vsem. To mislim, da je vredno z vidika stališča parlamenta, da to kontroverzno razpravo intenzivno vodimo svetom. Potem veliki projekti. to smo tudi mi odločno podprli, ker vidimo problematiko na tem področju. Po eni strani svet ne želi trajnostno financirati teh projektov, to so milijarde, potem pa hočejo naenkrat denar kasneje in potem prihaja stalno do težav, ko moramo prerasporejati sredstvo v proračunu. Zato si želimo bolj jasno perspektivo, torej najprej, kateri so tisti projekti, ki jih želimo financirati na evropski ravni, kateri so tisti veliki projekti, koliko to stane in kako bomo istočasno zagotovili, da ne bodo trpele druge prednostne naloge. In če tega ne moremo zagotoviti v proračunu EU, moramo pač spregovoriti o tem, kateri projekti so ustrezni in kateri ne. In potem moramo seveda govoriti morda tudi o negativnih prednostnih nalogah. Mislim, da bomo našli pot pri opisu kaj s tem dejansko mislimo. Potem vprašanje prožnosti, o tem je bilo že kar precej govora. Zakonodajna prožnost, kot jo imamo danes, zadošča. To ni težava. Nikoli pa nismo tega v celoti izkoristili. Govorili smo o sedmih, desetih odstotkih zakonodajne prožnosti s tem. Lahko živimo to, lahko sprememo, vendar pa ostala področja prožnosti, neizkoriščenega manevrskega prostora in tako dalje. To lahko izkoristimo. Kar se rokov tiče, časovnih obdobij, to so zanimivi predlogi različnih političnih skupin. Realnost je taka, da se večina nagiba k sedmim letom. Pa ne zaradi ustavne legitimnosti. Gre za poenostavitev strukture večletnih programov smo namreč v prehodnem obdobju, ko še zdaleč nismo vsega začeli izvajati, kar bi povzročilo, da bi vse skupaj poenostavili. Zato mislim, da je dobro v tem trenutku sprejeti sedem let, ne da bi izključili petih let. Tudi na zadnjem sestanku odbora smo prav pri tej točki v zadnji resoluciji imeli protislovno formulacijo. Nekateri so bili bolj za pet, drugi bolj za sedem. In ta konflikt se sedaj obnavlja. Vprašanja sedmih let torej ne bi izključevali. To so predlogi, sem čeprav ne iz naše politične skupine, ki premišljajo o tem, da bi pri specifičnih programskih obdobjih lahko prek petih let dosegli političen dogovor, da bi tako to rešili. To bi morda tudi lahko bil del kompromisne rešitve na koncu glede na izkušnje, ki jih imamo z obvezami sveta 5 plus 5, samo če bo šlo za pravno zavezujoče obveznosti sveta. Da, vendar pa kako bo potem to uresničeno? Na koncu potrebujemo vseeno dogovor za reformo in tu me nekoliko skrbi glede na izkušnje, ki jih imamo ravno kar zavezami sveta. Torej, če se odločimo za sedem let, pa ne izključimo drugih stvari, bi to bila morda prava pot za parlament, da v zadostni meri zagovarja svoje interese. Pet plus pet, celo pri politični zavezi ali na podlagi pravne podlage, bi to pomenilo, da se vseeno moramo dogovoriti in svetu ne zaupam, moram jasno povedati. Ja. Helga, jetzt bitte. Helga, prosim. Dank, Jutta. Hvala lepa, Juta. Začela bom z naslovom našega odbora. Posebni odbor za politične izzive. Izzive torej. To, kar je pred nami, na kar se moramo odvati, nove težave, pred katerimi smo in veliko vprašanja, kar bomo počeli do leta 2020 da bi zagotovili sredstva za trajnostno Evropsko unijo. Tukaj ne gre samo za kozmetiko, za dizajn, za tem tiči politični smisel, vendar pa si moramo zastaviti vprašanje, kako bi ta naslov lahko dejansko uveljavili. In moram jasno povedati Salvadorju, preveč se mi zdi, da ostrajamo pri starem. Naj dam nekaj primerov ko gre za izzive in za trajnost. Še vedno subvencioniramo tobak, naprimer, pridelavo tobaka. Potem te izvozne kmetijske subvencije. Ribiška politika. Komisija je sama ugotovila, da ni trajnostna in da je neuspešna. Torej, kaj želim reči in tukaj podpiram Jorana ne sme biti tako, da ko govorimo o negativnih prioritetah, da govorimo samo o administrativnih izdatkih. To je tudi res. Prav, to se je potrebno ogledati, vendar pa, če moramo govoriti o največjih izzivih, potem se mora to odražati na vseh političnih področjih. In ne smemo kar tako reči, da mora na področju kohezijske in kmetijske politike vse ostati pri starem. To ni združljivo strateškim vprašanjem izziva časa in kaj bi EU naj storila v naslednjih letih. Globalno gledano tudi, govorimo o trajnostnem razvoju, podnebnih spremembah, o sanaciji starih industrijskih panog in ko govorimo o tem, moramo izkoristiti seveda tudi priložnost na področju kmetijske politike. Imamo pa seveda strateško priložnost, da s tem odborom pokažemo, kam moramo iti. Seveda ne moramo preglasovati posameznih strokovnih odborov, da pa naš mandat je, da podamo nekatere predloge. In mislim, da moramo to dejansko tudi storiti. Sicer ne bomo izpolnili naše naloge. Zato smo zeleni poskušali podati nekaj predlogov sprememb tudi pri tistih razdelkih, ki bi se naj spremenili, kako bi lahko razvili boljši model in kako bi lahko za to zagotovili večino. Enako velja tudi za lasten razdelek glede prožnosti in za velike infrastrukturne projekte še vedno menim, da imamo dobre razloge, da to storimo in da se resnično osredotočimo na nove prednostne naloge in da se dogovorimo. To poznam tudi iz svoje države. Mislim, da ne gremo v korak s časom in da se moramo tukaj še bolj zavzeti. Zorej, zauzemam se za to, da se ne držimo samo starega, temveč da izpolnimo nalogo, ki smo jo dobili od parlamenta, se resno lotimo in da smo pripravljeni tudi na spremembe, izhajajoč iz ciljev, ki smo jih že sprejeli. Storiti moramo korak naprej, sicer ne bomo izpolnili velikih nalog, ki so pred nami. Hvala lepa. Ähm. Hvala lepa. Naslednji govorniki in govornice, prosim spomnila bi rada na to, na kar smo pozabili pri javljenju besedi Helge, da smo pri drugem delu struktura in tehnične zadeve, konstance. Dobro, pa ta globalni nastop proti kohezijski politiki. Dovolite mi kratko pripombo. Gospod Trupel, preberite to, kar je zapisano v kohezijski politiki v poročilu Gariga. In razumite, kaj tiči za tem, če zapišemo, da so podnebne spremembe razgave in razvoj ključne prednostne naloge v kohezijski politiki, potem to pomeni modernizacijo kohezijske politike, kot je še ni bilo. Kaj pa si še želite? Česa si še želite? Torej, ne morete vedno znova zahtevati novih zadev samo zato, ker se to dobro sliši. in dem Zusammenhang möchte ich. V povezavi s tem bi rada spomnila vse kolege, da smo pri drugem razdelku, vendar pa tudi kohezijska politika je instrument. Spomnimo se, kaj je zapisal Jan Olbricht v Strasburu. To je točno to, kar potrebujemo. Kaj počnemo s tem instrumentom? Dobro to lahko dodelamo, ne potrebujemo pa zakonodaje za to. Ashford. Uh, uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Tri točke bi tukaj izpostavil. Prvič, glede trajanja večletnega okvira. Mislim, da gre tukaj za vprašanje ravnovesja. Seveda razumem celoti tehnič, tehnični argument. Pri dolgoročnih investicijah je vedno bolje imeti uh, dolgoročnejši proračun, da stvar tudi bolj učinkovito deluje. Ampak moramo zagotoviti tukaj ravnovesje. Parlament za, zaradi svoje politične odgovornosti mora to zagotoviti. Odkod, odkod namreč tam prihajam, je kredibilnost našega proračuna zelo, na nje zelo nizki stopni. In torej trajanje večletnega okvir, eh, finančnega okvirja z daljšim ciklem bi omogočil večjo odgovornost, veliko bolj spolitiziran bi bil ta proračun. In torej mislim, da je nujno odgovoriti na ta eh, način in to, torej krat, krajši eh, okvir, krajše trajanje, ker to je zagotovo veliko večja prioriteta kot pa dolgoročni proračun. Glede eh, Eh, druge točke, seveda se prožnosti, se, jaz popolnoma razumem, da potrebujemo prožnost in seveda, eh, če moramo zamrzniti določene postavke, potem bo tukaj prožnost zelo potrebna, ampak tukaj potrebujemo tudi finančno disciplino in kontrolo. Zelo težko bi podporo, podprl popolno, skoraj da popolnoma odprto financiranje določenih projektov, kot je Galileo ali pa ITER in eh, ni nobenega pravega nadzora nad tem, se mi zdi. In tudi o tem mislim, da bi morali bolj poglobljeno razpravljati. In dovolite mi, ne bom vas pravil težave tukaj, ampak naj se vrnem tukaj na prioritete. Eh, v zvezi z SKP-em in financiranjem skupne kmetijske politike bi pa rekel, da so eh, komentarji poročevalca tukaj o obveznostih iz pogodb eh, eh, dejansko malo napačni, ker dejansko obveznosti izhajajo oziroma spadajo v prvi stebr, velik del drugih vprašanj ki spadajo v drugi stebr, torej okoljsko, politika in tako dalje, ne spa, niso obveznosti iz pogodb. Seveda podpiram financiranje tega, ampak tudi mislim, da bi morali imeti veliko večjo prožnost pri financiranju tega in se strenjam, z vami, da ste tukaj zahtevali večjo eh, subsidijarnost, tudi sofinanciranje, dejansko, da lahko zapolnimo vrzeli, ampak dejansko sem imel tukaj postopkovno pripombo, da obveznosti iz pogodb zadevajo prvo iz stebr, ampak ne zadevajo pa okoljskih vidikov, ki spadajo v druge stebre. Ja, Hvala, torej Derek Won, na to pa Sofi. Yeah, uh, thank you, Chair. I just to make, uh, two or three, uh, brief Hvala, gospod predsednica. Nekaj kratkih komentarjev o teh vprašanjih. Najprej glede strukture. Seveda imamo veliko različnih opcij. Tukaj vsaka politična skupina ima svoje zamisli, kakšna naj bi bila struktura. Po, za me je pom, najpomembnejša točka, da bi morali imeti štiri poglavje in vsi interni politike in programe bi morali spadati pod isto poglavje, ker moramo zagotoviti prožnost in če hočemo imeti prožnost, potem vemo, da nekatere države članice nasprotujejo temu. Torej, če bi imeli čim manjše število poglavje, bi bilo dobro in da bi imeli vse interne politike v enem poglavju. Nekateri kolegi so predlagali, da bi imeli poglavje za finančno upravljanje. Mislim, da nimamo argumenta za to, ne vem, kako, kaj, kaj bi spadalo tja, večji del stabilidi, eh, mehanizma eh, stabilnosti in to bodo države članice financirali svojih proračunov, ne pa iz eh, evropskega proračuna in torej ne vidim, zakaj bi potrebovali takšno poglavje. Potem pa še eno vprašanje glede. Uh, trajanja. Predlagamo, da bi ta okvir trajal do vsaj 20, leta 2020, in potem, če bi imeli uh, obdobja pet let plus, plus pet let, potem bi res potrebovali pravno podlago za uh, ustrezno umestno preverjanje in to ne samo, da bi potrebovali pravno podlago, da zagotovimo to preverjanje, ampak bi morali zagotoviti, da tudi Evropski parlament ustrezno sodeluje pri tem umestnem pregledovanju, da bi Evropski parlament igral aktivno vlogo v tem. Uh, Eh, pri postavljanju eh, finančne perspektive. Potrebujemo torej pravno podlago za to, da eh, parlament dejansko sodeluje, če do tega res pride. Hvala, sedaj pa Sofin. Hvala, gospod predsednica. Kar zadeva vprašanje strukture proračuna, sem predlagala nekaj sprememb glede strukture za dejavnost, ki jo imam za pomembno in sicer za športne dejavnosti. Nekateri to štejejo za vdenko postransko dejavnost, ampak bi vas rada spomnila, da je šport tudi gospodarska kategorija, sam po sebi. Šport v Evropi moramo malo uskladiti, tudi pravno urediti, ker to zadeva tako vprašanje javnega zdravja, kot tudi eh, gospodarske in finančno vprašanje. Morda je sedaj ta komentar nekako obroben pri razpravi o proračunu, vendar menim, da bi morali resno razpravljati o športu. Pripričana sem tudi, da vsi menijo, da ima šport zelo pomemben eh, vidik za civilno družbo, ker dejansko spodbuja povezanost med državljani v Evropski uniji, ki jo včasih tu pa tam pogrešamo. Zato bi predlagal poročevalcu, da razmišlja tudi o tem in se pripravljena o tem tudi uh, razpravljati z njim. Po mojem, eh, šport dejansko zagotavlja večji občut za evropskost in tudi ima gospodarske vidike. Hvala. Herzlichen Dank. Hvala lepa, gospa predsednica. Pri strukturnih vprašanjih je to, kar bi morali urediti na evropski ravni, to, kako dolgo bi naj torej vse skupaj trajalo. To je ključna zadeva, če ne bomo imeli skupnega stališča parlamentu, nam tudi ne bo uspelo v svetu. Zato se moramo seveda hitro dogovoriti, ali bomo govorili o sedmih, morda celo osmih, Joran govori o tem letih. Odločiti se moramo, kaj storiti. Osebno se mi zdi večletno načrtovanje prek petih let ne smiselno v času, ko se družba in tudi gospodarstvo hitro spreminja. Potem je zelo težko zakoličiti daljši okvir. Sedem let. Veliko kolego je izpostavilo, da tudi če bi imeli sedem let, bi to morda ne bilo slabo, vendar pa moramo ohraniti prožnost. Zelo veliko je manevrskega prostora, 1,6 milijarde evrov in eh, postavlja se vprašanje, koliko teh sredstev se potem uporabi. Vendar pa tudi, če smo pod tem pragom, če si želimo hitrih, če imamo, pride do hitrih družbenih sprememb, naprimer v industrijskih regijah, ali pa tudi, če gre za strukturne spremembe v Evropi, potem moramo seveda tudi proračunsko biti sposobni se na to odzvati. Lahko se zgodi, da bomo na določenih področjih potem prej videli potrebe po investicijah kot na drugih področjih. Seveda zeleni veliko pridobivajo, ker imamo evropsko razpravo o jedrski energiji. Da pa če imamo to razpravo, si potem nobena politična skupina ne more privoščiti, da se o tem ne bi pogovarjali. Seveda pa moramo potem proračunsko biti sposobni se na to odzvati, prerasporediti sredstva raziskave razvoja, naprimer trajnostni razvoj. Potrebno je povedati, da je odločilnega pomena, da moramo v poročilu zapisati dve zadevi. Najprej, kako dolg bi bil naj okvir, zdi se mi, da bi to naj bilo pet let, tako kot naš mandat. tudi z vidika, da več kot sedem let tako ali tako ni uresničljivo. Potem pa, ko bomo to zakoličili, moramo seveda tudi biti prožni, kar se da prožni, zato da se odzovemo tudi na ekonomske spremembe ali na naravne nesreče, kot smo videli v nekaterih državah članicah. Zato bi bil vesel, če bi se lahko osredotočali na ti dve področji in našli dogovor. Hvala lepa. Hvala lepa. Nihče več ne želi besede, kar se strukture in časovnega razporeda tiče. Salvador bi zaključil. <coughs> Momento, presidenta. Empiezo por la flexibilidad que. Naj začnem s vprašanjem prožnosti, to se mi zdi pač najbolj uh, preprost eh, vidik, eh, glede katerega lahko potegnem zaključke pač v luči tega, kar so rekli eh, kolegi in kolegice iz različnih političnih skupin. Po mojem mnenju smo dosegli konsens glede prožnosti. Vsi so namreč um, govorili o spremembi določenih kategorij izdatkov. Nekatere politične skupine bi rade določeno fleksibilnost na osnovi odstotkov, nekateri bi prosili za dodatna eh, orodja za prožnost eh, znotraj proračuna in zunaj proračuna. Mislim, da je konsens, ki smo ga dosegli v zvezi s prožnostjo mojo, glede mojega poročila, kaže na to, da so že predlogi bili skladni s stvarnostjo in z interesi različnih političnih skupin. Zato mislim, da bomo glede eh, eh, prožnosti lahko dokaj lahko znaš, našli kompromis. Kar pa zadeva struktura, ampak to bomo pozneje, najprej trajanje. Um, preučili smo vse različne možnosti, slišali smo prvotni predlog, ki ga je parlament pripravil v prejšnjem sklicu, torej pet let, eh, da se uskladi pač mandat komisije in parlamenta z trajanjem eh, finančne perspektive. Ampak, če upoštevamo prav ta argument, ki ga je izpostavil kolega Alvaro, bi predlagal nasprotni argument. In sicer prav v tistih trenutkih, tistih časih, ko imamo najmanj gotovosti glede globalnega ekonomskega okvirja Evropske unije v naslednjih letih, menim, da potrebujemo Eh, večletni finančni okvir, ki bi bil eh, zelo stabilen. To pa pomeni, da mora, biti, tra, mora trajati vsaj sedem let. Seveda imamo tukaj prednosti in tudi slabe strani, šibke točke, ampak prednost je zagotovo ta, da če imamo uh, labilno gospodarsko stanje v Evropi, potrebujemo, potrebujemo res eno dolgoročno obdobje sedem let. Ni mi všeč ta predlog pet let plus pet let, tudi Evropski komisiji to najbrž ni preveč všeč. Uh, iz eh, izkušenj vemo, da katera so stališče eh, sveta glede revizijske klauzule. Nimamo večine v svetu, da bi dosegli to revizijsko klauzulo. In torej obdobje 5 plus 5 bi predstavljalo skupno obdobje desetih let in to bi bilo preprosto nesprejemljivo, ker je deset let res predolgo obdobje. Uh, jaz bom torej ustrajal pri predlogu sedmih let, ki jih nobena politična skupina izredno ne zavrača. Kar pa zadeva strukturo, ja, vprašanje strukture je res kompleksno vprašanje. Ne, da bi se dotikal vprašanja porazdelitve izdatkov, je vprašanje, kako predstaviti posamezne kategorije izdatkov, ker to je najbolj tudi vidni del uh, Eh, poročila. Vidite, da so stališča političnih skupin dokaj razhajajoča v poročilih iz različnih političnih skupin. Vidimo razhajajoča mnenja in da ne govorimo o manjših skupinah, ampak Konec konca pa si predlogi niso tako različni. Nekateri zahtevajo zelo veliko prožnost, samo imamo težavo z opredelitvami pojmov, potem nekateri prosijo za šest kategorij, poročevalec jih je predlagal pet, eh, torej pet poglavi. Imamo torej nek konsens, vsekakor pa imamo konsens glede tega, da bi eh, strategija 2020 imela svoje podla, poglavje, sedaj ali kot sama strategija, da bi imela svoje poglavje, ali po posameznih sklopih, naprimer eh, inteligentna, eh, pametna rast in tako dalje. Potem imamo določene konvergence glede tega, če bi sedaj državljanstvo spadalo v kategorijo 2020 ali ne. Še sam menim, da bi eh, v strategiji 2020 vključili tiste politike, ki zagotavljajo delovna mesta, ostala pa bi postili ven eh, iz tega. Slišali smo tudi zanimiv predlog zelenih in sicer, da bi vključili nekatere pomembnejše kategorije, med katere bi uvrstili tudi finančno upravljanje oziroma finančni nadzor. Eh, potem pa imamo predlog iz EPP-ja, da bi evropske izdatke tudi vključili, tiste izdatke, ki pa nekako nastajajo zunaj Evropske unije. In eh, torej upošteval bom tudi ta predlog, ki je bolj ali manj vsem všeč. In s sekretarjatom bomo v naslednjih dveh tednih se prizadevali, da oblikujemo takšno strukturo, ki bi lahko zadovolja veliko večino oziroma da ne bi imeli veliko nezadovoljnežev in da lahko to strukturo dejansko odobrimo. Govorili smo tudi o kohezijski politiki. Da zaključim, torej bi bo poglavitni cilj naslednje finančne perspektive zagotoviti nova delovna mesta. Po mojem mnenju ne bi bilo upravično, da z negativnimi prioritetami dosežemo to, da določen del prebivalstva plača rast in zaposlenost na drugih delih Evrope. In torej ne na področju kmetijstva, ne na področju kohezije, ne imam namena predstaviti nobenih revolucionarnih sprememb, ker hočemo zagotoviti dobrobit vseh eh, državljanov Evropske unije, pa ne so kmetije, pridelovalci tobaka, riviči ali pač kdorkoli drugi. Imamo torej skupen globalen predlog, s katerim skušamo ne škoditi nobenemu posameznemu sektorju. Pa še eno stvar sem pozabil, gospa predsednica, eh, vprašanje velikih projektov. ki naj bi se predstavili kot eh, neka alternativna. Mislim, da bi bilo res problematično v strukturo uvrstiti kategorijo velikih projektov. Na osnovi izkušenj namreč vemo, da v, moramo eh, te velike projekte uvrstiti, ker ne smemo uvrstiti, ker potem obstaja nevarnost, da potem kmetje plačujejo programe Interreg ali Galileo. Torej, nekam, nekam jih moramo uvrstiti, vendar ne vem kam in zato bom se bom posvetoval tukaj s koordinatorji. Hvala. Okay. Prav. Tako smo zaključili tudi z drugim delom. Sedaj pa prehajamo na tretji del. Dva sta se javila k besedi, Žanluk Dehane in še nekdo. Tam zelo dvoje zjutraj. Eh. We hebben vanuit de, de EVP uh, eh, niets. Hvala lepa, gospa predsednica. Skupina EPP je predložila številne predloge sprememb v zvezi s tem. Menimo, da to zadane pravo ravnotežje. Ko bo komisija predstavila svoje predloge, bo to zelo pomemben trenutek. Takrat bomo lahko začeli z razpravo o financiranju. Takrat bomo morali še bolj poostriti razpravo. Imamo predloge sprememb, ki bodo okrepili besedilo, še bolj bomo poudarili preglednost. Mislim, da bo to dobro za nas. Ko se vsako leto dogovarjamo o proračunu, mislim, da je dobro, da vsi imamo jasno sliko o tem, kako je vse skupaj strukturirano. To velja za države članice, zakaj ne bi enako storili tudi v Evropski uniji. Potreba potem, da je vključen tudi parlament. Mislim, da je to potrebno. Pogodba navaja vključenost. Če govorimo o lastnih sredstvih, mislim, da bi to lahko še nekoliko, naredili še nekoliko bolj pregledno. Sploh pri komuniciranju z državljani, zato da bomo zagotovili, da ne bo šlo za prenose med proračuni, ampak neposredne prihodke v Evropski uniji. Imamo pa tudi nekoliko bolj provokativen predlog spremembe če bo svet še naprej obdržal trenutno raven prihodko zamrznjeno, potem mora svet jasno povedati, s katerimi prednostnimi nalogami oziroma katerim prednostnim nalogam se lahko odpove. Trenutno ni mogoče doseči tistih ciljev, ki jih je določil svet sam. Ejda. Hvala lepa. Ejda, prosim. Sí, gracias, presidenta. Bueno, dura. Hvala lepa, gospod predsednica. Celo dopoledne že govorimo o politikah, ki jih želimo izvesti v prihodnih nekaj letih. Govorili smo tudi o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta ali kaj bi morale biti prednostne naloge Evropskega parlamenta. Ko bomo to opredelili, moramo preučiti tudi, koliko finančnih sredstev bomo namenili za te politike in odkot bomo finančna sredstva dobili. Iz besedila in iz preglogov sprememb lahko razberemo, da obstaja neko splošno soglasje, mnenje večine, kar zadeva SKP in to, da bi moral SKP ohraniti trenutno raven financ, tudi kohezijska politika in politike, kot so raziskave, razvoj, energija, promet, mladi. To so politike, ki so zelo pomemben del strategije EU 2020. Zato potrebujemo več finančnih sredstev. Sveda, To bodo financirale tudi države članice skozi nacionalne proračune in do določene mere usklajevanja med proračunom EU in proračunom držav članic bo moralo priti. Sofinancirati bomo morali te politike. Kar zadeva strategijo EU 2020 in vse razprave, ki smo jih imeli v sistem, nekaj je jasno. Mislim, da se ne smemo ustaviti, ne smemo upočasniti hitrosti izvajanja ukrepov, ne smemo ustaviti projektov, naložb in strategij, ki so pomembne za prihodnost Evropske unije. Če si želimo, da bo Evropska unija vodilna na svetovnem merilu, potem ne smemo ravnati počasneje. Kitajci, Indici ne bodo čakali na nas. Oni so že zdaj tik za nami, zato moramo poskusiti obdržati glavo nad vodo, izpolniti moramo svoje cilje, strategije EU 2020 in ne smemo dopustiti, da bomo neuspešni, kako smo bili z Lizbonsko strategijo. Povečati moramo tudi lasne sredstva, ki so na voljo in ki bodo na voljo v naslednjem večletnem finančnem okviru. Upoštevati pa moramo seveda tudi, da obstaja določena omejitev, določena meja v zvezi z prevzemi obveznosti. 1,29 odstotka eh, bruto nacionalnega prihodka. Videti moramo, kje bomo dobili sredstva za to. Predložili smo tudi predlog spremembe za lasna sredstva, da bi imeli avtentičen sistem lasnih sredstev, ki bi počasi nadomestil trenutni sistem. Imeli smo najprej ta četrti vir sredstev, prispevki nacionalnih sredstev, k proračunu Evropske unije. Je, takšna je situacija zdaj, to je tisti odstotek. Želimo si to ustaviti, ta sistem želimo ukiniti, želimo si uvesti avtentičen sistem lastnih sredstev, zato da ne bomo imeli več tiste prazne razprave o neto vlagateljih in neto upravičencih. Izvedli smo tudi nekaj študij o tem, kakšen bi bil vpliv novih oblik lastnih sredstev. Komisija ne sme pozaviti, da socialisti in druge skupine menimo, da je prednostna naloga za vse, da bomo imeli presojo učinka tudi o davko na finančne transakcije. Mislim, da je ta davek ena najboljših možnosti, ki jo lahko imamo. Tako bi finančni sektor plačal svoj delež zato da nam pomaga, da se izkopljemo iz krize, ki so jo povzročili oni. Zelo veliko denarja nas je stalo, da smo se sedaj rešili krize in to je davek, ki ga lahko zberemo zelo, na zelo enostaven način, čisto avtomatično. Prav danes sem prebrala časopis v, oziroma članek v časopisu, da številni ekonomisti zahtevajo od skupine G20, da uvede ta davek. To velja tudi na globalni ravni, ne samo na evropski ravni, ampak če Evropski parlament in Evropska unija spremljata ta korak, potem bi tudi druge države na svetu lahko temu sledile. To je predlog spremembe skupine socialistov. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug na to temo? Če se potem strinjamo s poročevalcem, tudi sam pravi, da načeloma naši prihodki dosledno morajo biti utemeljeni na lastnih sredstvih, tako da ne bi bilo več prispevkov iz nacionalnih proračunov, če se s tem vsi strinjamo, In če je potem to tako zapisano, potem čudovito, potem bomo tako storili. Salvador. Hvala lepa, gospa predsednica. Velikost oziroma obseg proračuna. V poročilu zahtevamo, da bi zgornja meja iz leta 2003 bila tudi meja za leto 2013. Mislim, da je to zelo pomembno mnenje, ki ima tudi veliko vpliva. Tukaj govorimo o nominalnih vrednostih in o realnih vrednostih, ki bodo nižje potem v prihodnih letih. Mm, Pogajan na osnovi takšnega predloga pravzaprav ne moremo začeti, zato sem v svojem poročilu zahteval povišanje v višini 1,11 odstotka. 1,11 odstotka GNI, torej bruto nacionalnega prihodka. To je bruto nacionalni prihodek Evropske unije imenjali smo tudi zgornjo mejo lastnih sredstev, to je 23 odstotkov in to je tudi, se upravičujem pravi, pravi govornik, 1,3, zato moramo ta odstotek imeti na mizi, Začetni, začetna vrednost bo 1,11 odstotka. Moja skupina je predložila nižji odstotek, vendar meni je bolj všeč, če začnemo z 11 oziroma 1,11 odstotka. Lastna sredstva, veste, kakšno je moje mnenje v zvezi s tem. Mislim, da moramo ravnati v skladu z Lizbonsko pogodbo. Proračun mora temeljiti na lastnih sredstvih. Trenutno smo na pol poti med tem, kar si želimo in realnostjo. Mislim, da smo sicer bliže željam kot realnosti, države članice se s tem še ne ukvarjajo, sami pa se zavedate, da je vsaka odločitev, ki bo spremenila trenutni sistem lasnih sredstev, takšna, da bo potrebna sprememba direktive o lasnih sredstvih. Parlamenti 27 držav članic morajo to ratificirati, prav tako pa potrebujemo soglasje. Zato vse skupaj postane zelo zapleteno, če želimo uvesti ta lasna sredstva. Ampak odbor Sure in parlament mislim, da sta v soglasju in vsi se strinjamo, da moramo slejko prej začeti z razpravo o lasnih sredstvih. Komisija bo ta predlog zelo podrobno preučila. Mislim pa, da moramo podati politično izjavo, da si želimo ta lasna sredstva in da se želimo rešiti tega trenutnega sistema finančnih prilagoditev in povračil. Mislim, da moramo to uvesti. Če bomo podali takšno politično izjavo, bo to zelo pomemben korak tudi za prihodnost. določene možnosti imamo, ki bi nas lahko vodile do soglasja, vendar videti moramo, kaj bodo lasna sredstva pomenila za proračun. Kompromis bo bolj teoretične kot praktične narave, kajti soglasja o specifični opciji ni vseeno, pa si želim podporo parlamenta za to, da poskusimo doseči napredek. potrebujemo ustrezna pogajanja, kar zadeva izdatke svetom, ampak kar zadeva prihodke, tukaj smo v bistvu v rokah sveta. Če oni ne bodo pripravljeni na razpravo, potem lahko sicer mi podamo politično izjavo, tako da dobimo 500 glasov na plenarnem zasedanju, vendar zavedati se moramo političnega konteksta in koliko vpliva sploh imamo na tem področju. Vsem se zahvaljujem za komentarje, sedaj pa moram sam skupaj s sekretarjatom pripraviti kompromisne predloge sprememb. Zamudil sem letalo ob 12. zakaj se ne bi kar lotil tega dela. Hvala. Eh, Odlično, tako bomo pospešili naše delo. Res sem prepričana, da bomo tako, da smo pospešili naše delo tudi s tem, da se koordinatori precej strinjajo s poročevalcem. Razprava s svetom o možni spremembi sistema lastnih sredstev, pa nisem tako pesimistična. Imamo izjavo komisije, da bodo gotovo, ko bodo predstavili zakonodajni predlog konec meseca junija ali na začetku julija, da bodo podali predloge na temo sprememb sistema lastnih sredstev. In najkasneje takrat se bo svet s tem moral ukvarjati. In ko potem se bomo pogajali v finančni perspektivi, to ne več kot odbor Sure, tam več kot parlament, kot celota, potem bo svet moral govoriti z nami tudi o lastnih sredstvih, po mojem mnenju. In uh, pri tem moramo ustrajati. Za veliko političnih skupin je to zelo pomembno. Tudi glede tega smo si najjasnem, da ne bomo od 1.1.2014 povzročili velikanske revolucije, vendar pa začetek evolucije, to bi pa že naj bil naš cilj. če nihče drug ne želi spregovoriti, če ni drugih zadev, potem naj povem samo še sledeče. Najprej se zahvaljujem vsem, ki ste bili navzočim in sporočam, da je bil sestanek našega odbora predvajan po spletu iz odbora za kmetijstvo, za enakost žensk in kulturnega odbora. Imamo tudi že mnenja. Prav tako smo bili že v drugih odborih, tako Salvador kot tudi jaz sama, v odboru za nadzor proračuna, pa v odboru za razvojno pomoč. Naslednji sestanek našega odbora pa bo 9. maja. Imamo na voljo samo uro in pol. Želimo pa se zelo osredotočeno lotiti dela in govoriti o administraciji. To mislim, da je zelo pomembno. Tako da prosim, sporočite naprej. Razpravljali bomo zgolj o administraciji ura in pol v Strasburu. To je malo, vendar pa moramo govoriti tudi o administraciji. Upam, da bo poročevalec relativno hitro pripravil prve predloge kompromisnih predlogov sprememb ali vsaj povzetek predlogov sprememb ki bi potem lahko bili podlaga za kompromis. Tako da bi potem koordinatorji in poročavci v senci morda že naslednji teden lahko v svojih političnih skupinah govorili o tem. Hvala lepo vsem za to, da ste ostali do konca. Želim vam prijeten ostanek tedna.